Najprej je na vrsti glasovanje in sicer bomo glasovali o predlogu rezolucije o procesu vključevanja Albanije v Evropsko unijo. Še enkrat vas pozivam, da zauzamete svoja mesta, kolegice in kolegi. Prosim, stavite svoje glasovalne kartice. E Preverite, če delujejo, da bomo lahko začeli z glasovanjem. In eh, če seboj nimate glasovalnih kartic, eh, vas prosim, da jih vzamete. Torej še enkrat ponavljam, prosim, stavite glasovalne kartice, da bomo lahko preverili zadeve in bomo videli, ali lahko začnemo z delom. Prosim vas, da preverimo, ali stvari delujejo. Pritisnite na katerega koli izmed gumbov, da bomo videli, če zadeve delujejo. Zadeve testiramo, glasujemo. 39. Sedaj pa. Se zdi, da ste ustavili 39 kartic, 30 oddanih glasov. Sprašujem vas, ali stvari delujejo, ali je vse v redu, vas sprašujem, ali imate težave. Kdo ima težave, poslali bomo tehnika in bomo zadeve rešili.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 glasovalne kartice, ampak niste glasovali. Tako da prosim vas, da sodelujete, da bomo lahko začeli z delom. Dobro. Predlagam, da začnemo z delom. Zdaj bomo glasovali o predlogu rezolucije o procesu vključevanja Albanije v Evropsko unijo. Začeli bomo s prvim odstavkom. Osmi predlog spremembe za. Z digom rok proti. Sprejeto. Najprej deveti predlog spremembe, v dveh delih glasujemo. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Deseti predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjeno. Enajsti predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe številka ena, poročevalec za, proti, zdržani, sprejeto. 20 je naslednji, drugi del, za, proti, zdržani, sprejeto. 21 za, proti, zdržani, sprejeto. 22 za, proti, zdržani, sprejeto. Proti? Zdržani? Sprejeto. 23. predlog spremembe. Samo do Democratic Elections. Za? Proti? Zdržani? Nesprejeto. 24. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Nadaljujemo s 26. V dveh delih. Prvi del za. Proti. Mislim, da tu nismo sprejeli. Drugi del. Zahtevate, da preverimo elektronsko. Torej, glasujemo elektronsko glasovanje v zvezi s prvim delom 26. predloga sprememb. Glasujemo. 49. Oziroma, zaključujemo glasovanje. 50 oddanih glasov, 23 za, 21 proti, 6 držanih glasov, kar pomeni sprijeto. Zdaj pa glasujemo o drugem delu, oziroma je ta postal prespredmeten. 27 predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe številka 1 za. Proti? Zdržani? Sprejeto. Enaintrideset za. O devetindvajsetem predlogu spremembe nismo glasovali, ali ne? A, to je Brezpredmetno. Dobro, 31 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo. Kompromisni predlog spremembe številka 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji kompromisni predlog za, proti, zdržani, sprejeto. 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, zdržani, sprejeto. 48 za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo.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 Vzdržani. Zavrnjeno 52 za. Proti. Mislim, da izid ni bil najbolj jasen. Preverimo elektronsko. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. 51 oddanih glasov, 4 niste dali svoj glas, 33 za, 17 proti, sprejeto, 53 za, proti, zdržani, sprejeto. Torej 54 za, proti, zdržani, 55. Ja, mislim, da sem videl, da je rezultat jasen, ampak ga bomo preverili. 54. predlog spremembe elektronsko glasovanje. Glasujemo. Potem pa vas prosim, da bolj energično glasujete, da bo rezultat jasen. 52 oddanih glasov, 55 stavljenih kartic, 40 proti 11, torej sprejeto. 55 za proti, zdržani, sprejeto. 56 za, proti, zdržani, sprejeto. 57 za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa 59. predlog spremembe. Za, proti, zdržani, sprejeto. 60 za, proti, zdržani, sprejeto.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 73. Za, proti, zdržani. Dobro, preverili bomo elektronsko. 73. predlog spremembe. Glasujemo. 55 stavljenih kartic, 52 dodanih glasov, konec glasovanja, izid glasovanja, 24 proti 27 zavrnjeno. Nadaljujemo. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da bomo to morali ravno tako preveriti. Elektronsko 78. predlog spremembe glasujemo. 55 vstavljenih kartic, 53 dodanih glasov, konec glasovanja. Izid glasovanja 31 proti 21 sprejeto. Ja, še en. Dobro, tudi To je sprejeto 79 za, proti, zdržani, sprejeto. 80 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, zdržani, sprejeto. 83 za, proti, zdržani, sprejeto. 84 za, proti, zdržani, sprejeto.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 93 skozi 94 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 95. Ja, zahteva, da elektronsko preverimo 93 oziroma 94, glasujemo, elektronsko glasovanje. Torej še enkrat 93, 94, elektronska preverba glasov. 52 oddanih glasov, 56 vstavljenih kartic, 25 za, 28 proti, kar pomeni zavrnjeno. Prehajamo na 95. Ja, o tem moramo glasovati, torej za, proti, zdržani. Ja, preverili bomo elektronsko tudi to. Torej, 95. predlog spremembe, elektronsko glasujemo. 56 stavljenih kartic, 54 oddanih glasov, 26 za, 25 proti, kar pomeni sprejeto. Samo en glas razlike. Ja, ampak imamo še težave z dvema, se zdi. Ja, 27 proti 25, kar pomeni, da je izid še bolj jasen. 100 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 8 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 102 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 98. Oziroma, to je brezpredmetno, se opravičujem. Torej, kompromis 9 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 105 je naslednji za. Proti. Proti. Zdržani. Ja, rekel bi, da je zavrnjeno, vendar pa. 106. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 108. Ja, pravzaprav brezpredmeten. Torej, 109 je naslednji. V dveh delih, najprej v prvem delu za, proti, Zdržani. Rekl bi, da je zavrnjen, ampak bomo to preverili raje elektronsko. Najprej prvi del, 109. predlog spremembe, glasujemo. Šestinpetdeset vstavljenih kartic, konec glasovanja. Ja, konec glasovanja. 56 danih glasov, 33 proti 22 sprejeto. Zdaj pa glasujemo v drugem delu za, proti, zdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, zdržani, sprejeto. 111 za, proti, zdržani, sprejeto. 112 za, proti, zdržani, sprejeto. 114. Za. Z dvigom rok. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Tretji predlog spremembe za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Jaz. Prepričan sem. Torej štiri. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Peti predlog spremembe za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno.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 Elektronsko glasovanje, glasujemo o celotnem osnutku rezolucije z izglasovanimi spremembami. Glasovanje poteka, izvolite. Glasujemo, 56 vstavljenih kartic, sedaj bomo zaključili z glasovanjem. Torej 60 oddanih glasov, 59 za, 1 proti, brez držanih glasov, sprejeto čestitke poročevalcu. Tako smo potrdili osnutek rezolucije. Komplimenti al relatore, votiamo la risoluzione sulle... In sedaj bomo glasovali o predlogu rezolucije o vključevanju Kosova v Evropo. 30 za, proti, vzdržanje. Zavrnjeno. Sedaj pa 31. predlog spremljiv. Najprej glasujemo o prvem delu. Glasovali bomo v treh delih. Torej najprej o prvem delu za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ja, to ni treba preverjati. 32, 33 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 34. Ja, za, proti. Preverjamo elektronsko 34. predlog spremembe elektronsko glasovanje o vseh treh delih. To smo združili, torej enotno glasujemo o 34. predlogu spremembe. 64 talnih kartic, 62 odanih glasov, konec glasovanja, 26 za, 35 proti zavrnjeno. Petintrideset za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo to zavrnjeno. Dobro, pa bomo preverili elektronsko, ker si to želite. 35. predlog spremembe. Glasujemo. Še vedno glasujemo v zvezi s 35. predlogom spremembe. 63 vstavljenih kartic. 61 oddanih glasov, konec glasovanja, 31 za, 27 proti, 30 zdržanih glasovi, kar pomeni sprejeto. 36 za, proti, zdržani sprejeto. 37 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 39. Želite besedo? Ja. Lahko povem, da imam določene težave, težko mi je slediti, ker na glasovalnem seznamu, ki smo ga dobili, imamo določene težave in zadeve niso jasne. Tako da res težko sledim glasovalnemu postopku. Eh, va bene. <laughs> Allora, eh, la concentrazione richiede. Ja, takole bom povedal. koncentrirati eh, se moramo in dobro bi bilo, da vlada meri in red. Tako da, kolegice in kolegi, eh, prosim vas, eh, da ne motite kolegov, da ste čim bolj tiho, da bomo lahko sledili. Torej 40 za, proti, zdržani, zavrnjeno 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno 42. Ja, kar nekaj delov je, ampak glasujemo celotno 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43. Tudi tukaj je kar nekaj delov, ampak glasujemo enotno 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprijeto. 45 za, Proti? Vzdržani? Nisem prepričan o izidu, tako da bomo preverili elektronsko. Glasujemo v zvezi s 45.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 Predlog spremembe glasujemo o prvem delu. Preverjamo elektronsko. 64 stavljenih kartic, 63 oddanih glasov, 28 za, 34 proti, zavrnjeno. Glasujemo o drugem delu. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 51. Enotno glasujemo. Združili smo 51 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 52, 53 za, proti, zdržani. Izid ni jasen, to bomo preverili elektronsko. 52, 53 glasujemo elektronsko. Prosim, glasujte. 52, 53. 64 ustavljenih kartic, 62 oddanih glasov. Zaključujem glasovanje. Izid glasovanja 31 za, 28 proti, kar pomeni sprejeto. Sedaj pa 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 56. Ja, 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 59. Glasujemo vseh treh delih skupaj za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 60. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 62. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 63. Za. Proti. Zdržani. Sprijeto. 61. V vseh delih glasujemo. Skupaj za, proti, vzdržani. Ja, mislim, da smo to sprejeli, ampak bomo preverili raje elektronsko, če si to želite, torej glasovanje. Elektronsko glasovanje. Štiriinšestdeset ustavljenih kartic, dvainšestdeset oddanih glasov, konec glasovanja, devetindvajset za, trideset proti. Oziroma, 31, še ena ustavljena kartica, ki pomeni zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, sprijeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, sprijeto. To strato. Respinto, respinto. Ho visto bene. Oziroma, se opravičujem, to smo zavrnili, pravi predsedujoči. 66 smo zavrnili, torej 67. predlog spremembe. Zahteva, da bi preverili rezultat v zvezi s 66. predlogom spremembe. Elektronsko glasujemo, preverjamo rezultat v zvezi s 66. predlogom spremembe. Glasujemo, 66. predlog spremembe. 66. Ponavljam, 66. predlog spremembe. Elektronsko glasovanje. 64 votanti, 63. 64 ustavljenih kartic, 63 odanih glasov, 19 za, 64 proti, zavrnjeno. 67. predlog spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, zdržani, sprijeto. 69 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, Zdržani. Zavrnjeno. 73. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 74. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 75. Skozi 106 glasujemo v dveh delih. Najprej v prvem delu. Za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Drugi del. Za. Proti. Zdržani zdržani. Rezultat ni jasen, zato bomo to preverili. Drugi del, 75 skozi 106, elektronsko glasovanje. 64 skede, 61. 64 stavljenih kartic, 61 oddanih glasov, oziroma 62 se popravljam, 28 za, 34 proti, zavrnjeno. Oziroma 29 za, 76 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. Favorevoli, voti kontrari, astenuti, respinto. 78. 78 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 82 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 83 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 84 za. Proti. Zavrnjeno. 85 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 86 za. Proti. Ni jasen rezultat. Preverimo elektronsko v zvezi s 86. Odpiram glasovanje. 64 skede, 63 votanti, chiusa la votazione. 63 glasov, zapiram glasovanje. 30 proti, 33 za, kar pomeni, da je sprejeto. 87 za, oziroma. Ne, ne. Uh mhm. -huh. Gremo kar naprej na 89. Skupaj glasujemo za, proti, zdržani, zavrnjeno. 90 proti, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 97 za, proti, zdržani, sprejeto. 98 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto 99 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto, 102 za, Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 103 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 104 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis 3 za. Proti? Vzdržani, sprejeto. 112 za proti, zavrljeno, 113 za, proti, vzdržani, sprijeto, 114 za, proti, vzdržani, zavrljeno, 115 za, ne zmotil sem se, sprijeli smo 112, tako da gremo lahko kar takoj na 100. 16, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 117, v dveh delih, prvi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, vzdržani, mislim, da je to sprijeto, ampak ni jasno. Tako da v zvezi z drugim delom 117. predloga spremem odpiram glasovanje. Elektronsko glasovanje se začenja. 62 glasov je bilo podanih, oziroma 63, 40 za, 20 proti, 3 vzdržani. Jasna večina, očitno niso vsi dvignili roke takrat, ko je bilo treba. 118 za. Proti. Zdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto je bil umaknen, 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, 122 za, proti, vzdržani, sprijeto. 123 za, proti, ni jasno, tako da elektronsko glasujemo, odpiram glasovanje. Štiriinšestdeset kartic ustavljenih, dvainšestdeset glasov oddanih, 28 proti 34 za sprejeto, 124 za, proti, vzdržani sprejeto, 125 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 126 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 127 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 128 v dveh delih, za, proti, sprijeto. Oziroma zavrnjeno se popravlja predsedujoče drugi del, za, proti. Tukaj moramo preveriti drugi del 128. predloga sprememb. Odpiram glasovanje. 64 kartic, 63 oddanih glasov, zapiram glasovanje, 22 proti, 41 za sprijeto, 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 130 za, proti, vzdržani, sprijeto, 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, sprijeto. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog sprememb za, proti, vzdržani, sprijeto. 135 za, proti, vzdržani, sprijeto. 138 za, proti, vzdržani, sprijeto. 136, 160 za, proti, vzdržani, sprijeto. 137 za, proti, vzdržani, sprijeto. 139 je, bila, je bil omaknjen, zdaj pa 140 za oziroma 141 za, proti. Mislim, da ni jasno, tako da najbolje, da odpremo glasovanje. 141 odpiram glasovanje. 64 kartic oddanih, 63 glasov, zapiram glasovanje, 17 proti, 45 za, velika večina, ampak rok nisem videl. Sprejeto. 142 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 143 za, prosimo za elektronsko glasovanje v zvezi s predlogom spremljiv 142. Odpiram glasovanje. 64 kartic, 63 glasov, zapiram glasovanje. 40 proti, 23 za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 64 glas, kartic, 63 oziroma 62 glasov, zapiram glasovanje, 33 proti 28 za. Zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, sprijeto. 152 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 153, 154 in 155 so identični predlogi sprememb. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 156. No, jasno je bilo. 153, 154, 155, vseeno glasujemo elektronsko, zato da preverimo. 64 kartic, 61 glasov, zapiram glasovanje. 42 proti, 18 za, kot vidite, zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, sprijeto. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, zdržani, sprejeta. 159 za, proti, vzdržani, sprejeta. 161 za, proti, vzdržani, sprejeta. ker smo predlog sprememb 136 sprijeli, potem ni treba glasovati o 161 predlogu sprememb. Zdaj pa 162, 163, 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, za, proti vzdržani, sprijeto. 166 za, proti, vzdržani, sprijeto. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In poglejmo si še uvodne izjavo A, predlog spremembe 17, za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 18, za, proti, vzdržani, sprijeto 19, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 20. No, ker smo zavrnili Predlog smeme 19. Glasujemo o predlogu 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22. Glasujemo elektronsko v zvezi s številko 21. 21. Preverimo vsake toliko. Zapiram glasovanje. 62 glasov, 46 proti, 12 za. Zdaj pa 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti proti, vzdržani, sprijeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ja, mislim, da bomo pri 26 odprli elektronsko glasovanje. Odpiram glasovanje. 63 kartic, 62 glasov, 42 za, 16 proti, sprejeto torej. 27, v dveh delih, prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del za, proti. Proti? Zavrnjeno. 28. Za? Proti? Preverimo. 28. Odpiram glasovanje. Elektronsko glasovanje za kontrolo. 63 kartic, 61 glasov, zapiram glasovanje. 27 proti, 34 za sprijeto, 29 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa še številka 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, 2. Elektronsko glasovanje v zvezi s številko 2. 63 kartic, 61 glasov, zapiran glasovanje, 27 proti, 33 za sprijeto. Točka 3 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 5 in 6 sta umaknjena, 7, 8 za proti, vzdržani zavrnjeno. Devet po delih, prvi del za, proti. Elektronsko glasovanje za prvi del devetega predloga sprememb. Odpiram glasovanje. 63 kartice, 61 glasov, zapiram glasovanje. 28 proti, 28 za. Kar pomeni, da na koncu vseeno to sprejmemo, kajti imamo 29 glasov za. Naprej drugi del zavrnjeno. Točka 10 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, Zdržani. Jaz pravim, da je to sprejeto. 12. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 13. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 14. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 15. 16. No, sprijeto, zmotil sem se. 15-16, za, proti, zavrnjeno. Elektronsko glasovanje o celotnem predlogu poročila, odpiram glasovanje. Triinšestdeset kartic, enainšestdeset glasov, zapiram glasovanje. 14 proti, 45 za, sprijeta. In upoštevamo tudi elektronsko glasovanje na napravah, ki niso delovale. Ampak poročilo je bilo sprijeto kot celota. Gremo naprej na glasovanje o predlogu resolucije o prošnji Islandije za članstvo v Evropski uniji. Ustni predlog spremembe 3, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Ustni predlog spremembe 4, za, proti, zdržani. In sprejeto. Petnajst, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 16, umaknjen, 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprijeto. 21 za, proti, elektronsko bomo glasovali, kajti ni jasno. V zvezi z 21 odpiram glasovanje. Šestdeset kartic, sedeminpetdeset glasov, dvaindvajset za, štiriintrideset proti, zavrnjeno. Dvaindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. In zdaj 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani. Zdržani, sprejeto. Kompromis 3 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Se ne strinjate? Dobro. Odpiram elektronsko glasovanje za preverjanje v zvezi s kompromisom 3, drugi del. Odpiram glasovanje. 59 kartic, 56 glasov. Zapiram glasovanje. 30 proti, 26 za, zavrnjeno. 31. Drugi del je bil namreč zavrnjen. In v tem primeru tudi prvi del ne velja. Torej, Aha, prvi del velja. Potem gremo lahko naprej na 37, ker smo odobrili prvi del kompromisa 3. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 4. Za, proti, zdržani, sprijeto.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 Vzdržani. Zavrnjeno. 47. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 48. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 7. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Gremo naprej na predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani, sprijeto, 9 za, proti, vzdržani, sprijeto, 10 za, proti, sprijeto, 11 za, proti, vzdržani, sprijeto, ustni predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprijeto, predlog spremembe 1 za, proti, Aha, to je bilo. To preskočimo, ker je bil ustni predlog spremembe sprijet. Zdaj pa še ustni predlog spremembe 2 za sprijeto in končno elektronsko glasovanje o predlogu celotnega poročila. Odpiram glasovanje. 56 kartic, 54 glasov, zapiram konec glasovanja. 53 za, 1 proti in čestitamo poročevalcu za sprejem te resolucije. Ultimo voto. Še zadnje glasovanje o satelicijskih radionavigacijskih sistemih. Prvi amandma je bil umaknjen. Kdo je za ustni amandma 1? Za, proti, sprejeto. Ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Se predlog spremembe številka 4 za, proti, vzdržani. Peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti. Rekl sem 10, se upravičujem, glasujemo o predlogu spremembe številka 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa končno elektronsko glasovanje o osnutku mnenja. Glasujemo. Šestinpetdeset kartic je bilo ustavljenih, petintrideset je glasovalo. Vi... Začeli smo pravočasno in bili ste zelo učinkoviti pri tem glasovanju, tako da vam čestitam. Thank you grazie, qual- qualche volta fa piacere ricevere qualche. Hvala, včasih je lepo slišati tudi kakšen kompliment od prijazne gospe, kot ste vi, pravi gospod predsedujoči. Torej, 8 dana, 41 za, 3 proti, 4 zdržani, torej sprejeto in čestitamo naši poročevalki. S tem smo zaključili glasovanje. Imeli bomo zelo kratek odmor, 3 minute, potem pa nadaljujemo.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 che possiamo. Ah, sta ancora telefonando. C'è un po' di confusione. Not the Madrid version. No, I mean the council version. The council version of the. Uh, yeah, so I can propose the, the third of May version. As, as I, I like the the, the first. Uh, so you basically take the council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 bene, va bene allora. Eh, cari colleghi, possiamo per favore prendere posto? Draghi colleghi e colleghe, prosim da znova zasedate svoje mesta. Mislim, da lahko sedaj poslušamo to, kar nam ima povedati generalni direktor z Evropske komisije, dr. Ingereli. Uh, sedaj bomo imeli razpravo o uh, državah Magreba, Gospod nam bo povedal vse najnovejše dogodke glede nek nekako nenavadnih odnosov z Libijo. Kot veste, Libija ni vključena v našo sosedsko politiko, je država, ki ima neke specifične značilnosti. E e z septembra 2009 in januarja 2010 smo imeli sestanke z Libijo, tako da sedaj bomo slišali ta poročila. In uh, sveda je naša naloga, da smo v stiku z uh, dogodki, da smo na tekočem, tako da smo pozorno poslušali in spremljali pogajanja, ki potekajo in želeli bi v polnem zavedanju dejstva, zagotoviti, da bodo pogoji še zlasti z vedika človekovih pravic ustrezno spoštovani. Hvaležen sem gospodu Pancerju, našemu kolegu, ki je pomagal organizirati ta sestanek, je vodja delegacije za odnose z državami Magreba. Nočem tukaj tratiti več časa za javno predstavitev, tako da brez odlašanja predajam besedo doktorju Minareliju, tako da nam bo lahko posredoval informacije, kot smo načrtovali. Hvala. Četrtič ste mi dovolili, da vam poročam o statusu pogajanja med Evropsko unijo in Libijo in hvaležen sem vam za to priložnost hvala za to, da ste povabili tako mene kot kolege z komisije na to srečanje, tako da vam lahko povemo, kakšen napredek smo dosegli pri pogajanju in kakšne probleme smo naleteli. Ves čas skozi pogajalski proces smo vam seveda na voljo, da vam dajemo povredne informacije, da vam tudi povemo, kakšne so zagate na tej pogajalski poti in tudi, kakšne so morebitne. bitne Eh, rešitve za te probleme. Vse to je seveda v skladu z 118. členom pogodbe, ki zahteva, da komisija vključi parlament v čim večji možni merni v pogajanje o sporazumih. Kot veste, je svet podelil mandat julija 2008 komisiji za pogajanja in novembra tisto leto smo potem začeli z pogajanji. Do sedaj, torej do junija 2010, smo imeli sedem pogajalskih sestankov, včasih v Bruslju, včasih pa v Tripoliju. 8. in 9. junija smo imeli torej sedmo pogajalsko srečanje v Tripoliju kako daleč smo prišli v teh pogajanjih. Do zdaj nam je uspelo začasno zapreti tri poglavja o prihodnega sporazuma. Začasni sporazum pokriva naslednja tri področja splošna načela, ki so podlaga našim odnosom, finančno sodelovanje, z drugimi besedami kakšni so viri in instrumenti, ki nam bodo na voljo za zagotavljanje naše tehnične in finančne pomoči v prihodnih letih in na zadnje institucionalne in splošne določbe. Z drugimi besedami dosegli smo sporazum glede institucionalne strukture prihodnjega sporazuma. To pomeni, da smo začasno zaključili pogajanja o teh treh točkah. Med sedmim sestankom smo se pogajali o vseh poglavjih, z izjemo treh, ki sem jih pravkar omenil. Govorili pa smo tudi o trgovini, o konkurenci, kjer nam še zdaj enkrat ni uspelo predložiti osnutka besedila kolegi, ki delajo na tem, še vedno morajo dobiti zeleno luč od držav članic. Pri vseh poglavjih, ki smo jih torej odpirali, o katerih smo se pogovarjali prejšnji teden v Libiji, smo torej dosegli pomemben napredek. To še posebej drži za politični dialog, za gospodarsko sodelovanje in sektorsko sodelovanje. Poglavje kjer so bila pogajanja najtežja, pa je bilo seveda trgovina. To pravim, ker ni nič novega. Dejstvo je, da je tukaj treba opraviti še veliko dela pri sporozumu o začasnem sporozumu o trgovini, preden bomo dosegli sporazum z našimi uh, libijskimi sogovorniki. Uh, in vsi sporazumi s partnerskimi državami, kot so Rusija ali Ukrajina, s kavkaškimi državami v prihodnjih eh, uh, letih, Sirijo. Tam smo zaključili pogajanja, vendar pa sporazumov še nismo podpisali. Kar zadeva Irak, smo nedavno sklenili ta sporazum, vendar ga še nismo parafirali. Pri vseh teh pogajanjih je bilo najtežje poglavje vedno trgovina kar zadeva politični dialog, komponento političnega dialoga, so naši libijski partnerji pokazali odprt pristop. Bili so odprti za naše skrbi, za naše želje in poslušali so, kakšne so naši predlogi. Prišli smo do točke, ko smo že skoraj sklenili pogajanja o političnem dialogu. Uh, Libija se je uh, zavezala, da bo spostavila z nami dialog o človekovih pravicah in demokraciji. To je nekaj, kar smo v zadnjih letih uspeli doseči z vsemi našimi partnerji. In ni nam bilo mogoče domnevati, da se bo libijska stran s tem strinjala, pa se vendarle je in sedaj se strinja, da bo z nami spostavila dialog o človekovih pravicah in demokraciji. Uh, Prav tako so pristopili k našemu predlogu glede boju proti širjenju orožja za množično uničevanje in boju proti terorizmu. Strinjali so se, da bomo vključili standardno klauzulo o človekovih pravicah. To torej pomeni, da lahko vsaka član začasno ustavi izvajanje tega sporazuma, če bi menila, da druga stran ne spoštuje zavez, katerim se je zavezala in da ne spoštuje načel uh, um, demokracije in človekovih pravic. Seveda je to vrstno klauzulo mogoče zlahka vključiti v sporazum, vendar jo je izvajati veliko težje. Spomnim se um, dogodkov um, v zvezi z neke druge državo, kjer je bilo izvajanje to vrstne drože potem zelo težavno. Ko smo jih opra, prosili, da vključimo sklic v sporazum glede rimskega statuta in mednarodnega kazanskega sodišča, uh, um, je bilo pogajanje predvsej težko. V sedmih pogajalskih sestankih nam je Libija povedala, da ni podpisnica rimskega statuta in da ga tudi ne namerava podpisati. To, kar smo mi skušali doseči v pogajanjih, je bilo to, da dosežemo kompromis, po katerem bi se libijska stran strinjala, da se strinja glede nesprejemljivosti nekaznovanja zločinov, ki so najhujši po mnenju človekove, eh, po mednarodne skupnosti. To so torej um, vojni zločini, genocid in tudi zločini proti človečnosti. Torej naj ponovim to točko. Zamisel je, da v besedilo tega sporazuma vključimo sklic na našo skupno zavezo, torej zavezo na strani Evropske unije in Libije, da zagotovimo, da se te tri najhujši zločini kaznujejo, da ne smejo ostati nekaznovani. Mislimo, da je na tej stopni to edini kompromis, s katerim bi lahko dosegli zaključek pogajanj z libijsko stranjo. Zelo jasno so nam povedali, da vsakašno sklicevanje na mednarodno kazansko sodišče ali um, na rimski statut bi zanje pomenila rdečo luč. In to ni edini element, kjer je bilo tako tudi v drugih pogajanjih z drugimi državami članicami, ki jih imamo za pomembne partnerice, je včasih prišlo do tega, da se te države niso hotele sklicevati na meddržavno sodišče. V celoti pa se strinjamo razen te točke glede političnega dialoga in mislim, da to ni majhen ali slab dosežek. Še vedno obstajajo določene pereče teme kot prvo seveda glede ponovnega sprejema nezakonitih migrantov, ki niso libijski državljani, temveč jih eh, prevažajo prek Libije. Če povem zelo jedrnato, v naših pogajanjih z partnerji vedno skušamo vključiti klauzule o ponovnem sprejemu, še zlasti, ko gre za države Magreb. Običajno te države spremejo zavezo glede ponovnega sprejema svojih lasnih državljanov, ki so bili nezakoniti migranti. Torej država bi v tem primeru z veseljem sprejela vsakršne državljane, ki prebivajo v Evropski uniji, seveda pa niso pripravljeni ponovno sprejeti tistih nesrečnikov iz pod Saharske Afrike, ki so uh, prečkali Libijo in potem pristali na naših um, obalah. Torej, državljani tretjih, državlja, eh, tretjih držav bi torej morali biti sprejeti v Libiji, vendar pa so nam Libici povedali, da bo to prav tako rdeča luč. Od leta 1993, skratka, skoraj da deset let se že pogajamo o tej točki z Morokom in se tukaj ne moremo približati soglasja. Moroški, maroški sogovorniki nočejo sprejemati državljanov tretjih držav. Torej, to ni problem, ki je bil specifičen za Libijo, temveč ga srečujemo v večini naših partnerskih držav. Drug težaven problem oziroma element, ko obravnavamo migracijske tokove, pa je obravnava prosilcev za azil. seveda vedno povdarjamo, da mora Libija zaščititi ljudi, ki zaprošajo za politični azil, da morajo spoštovati načelo non-reformaja, torej neprisilnega vračanja. Vendar pa ni Libija članica oziroma podpisnica Želenske konvencije o beguncih in tudi nima nobenega namena, da bi to konvencijo v bližnji prihodnosti podpisala. To pomeni, da se noče sklicevati na to konvencijo v besedilu našega sporazuma. Tako da je znova, je to pomemben oziroma precejšen problem, kajti mi bi si želeli, da se v okvirnem sporazumu približamo boljši zaščiti prosilcem za azil in beguncem znotraj Libije. Verjetno se zavedate, da je to vrstnih ljudi v Libiji veliko. To je torej področje, kjer preučujemo možnosti za kompromis. Moram vam povedati, da se je Libija vsaj strinjala s tem, da je non-refoulement za ljudi, ki zahtevajo mednarodno zaščito, ki niso bogunci sami, eh, vseeno omenjeni v sporazumu, torej da ne bodo pošiljali nazaj migrantov, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Tako da nek napredek smo dosegli, nismo pa še dosegli prav vsega, kar bi želeli in to, kakršen je bil naš mandat. Vendar le pa smo dosegli določen napredek, kot sem omenil. Kar zadeva migracijske politike, so vse sosede, kot tudi Libija, prosile, da bi sklenili sporazum, po katerem bi bilo za določene kategorije libijskih državljanov, ki skušajo na kratko potovati v Evropsko unijo, laže izdajati vizumov. Vendar pa nam države članice zaenkrat niso podalile mandata, da vključimo to vrstno klauzulo v sporazum. Trgovinska komponenta, kot sem vam že povedal, je še daleč od naših ciljev. Obstaja Tukaj imamo dve skupini problemov. Naši kolegi, ki vodijo trgovinska pogajanja, nam pravijo, da Libija v zadnjih desetletjih ni bila veliko izpostavljena zunanjim trgovinskim tokov, ker ima zaprto gospodarstvo. Zato je Libiji težko govoriti z istimi besedami. Tako da določeni koncepti uh, v trgovinskih sporazumo, v sporazumih morajo biti razširjeni in predstavljeni našim libijskim sogovornikom. To pomeni, da ta pogajanja veliko dlje trajajo, kot pa s tistimi partnerji, ki se bolj spoznajo na trgovinske, mednarodne trgovinske tokove. To, tako da to je neke vrste tehnično področje. Drug sklop problemov pa se nanaša na to, da hočemo od Libije jasno predanost k do načel svet, svetovne trgovinske organizacije. Kar se tega tiče, tukaj v Libiji omahujejo. Prav tako je težko doseči, da bi uh, Libija sprejela zamrznitev tarif uh, med pogajanji. Skratka, da ne bo tarif spreminjala vsaj med pogajanji. Tudi to je običaj med trgovinskimi pogajanji, ampak znova tega pri Libiji ne morete, ne morete vzeti kot samo umevno. In zdi se tudi, da znova preučujejo svojo gospodarsko zakonodajo, še zlasti, ko gre za carinske tarife. E, Z carinske dajatve. Zaradi tega so tudi do neke mere bolj omahljivi v Eh, pogajanjih. Torej, pri trgovinski komponenti imamo pri pogajanjih določene težave. Naši kolegi razmišljajo, kako bi bilo najbolje to eh, predstaviti našim libijskim sogovornikom. Nekaj seminarjem smo organizirali v Bruslu, pa zlasti s Tajeksom, da bi tako lahko povečali znanje naših libijskih eh, kolegov in poznavanje prava skupnosti in prav tako skušamo povečati število tehničnih uh, sestankov v pogajalskem procesu, da bi bila sklenitev tega sporazuma čim lažja oziroma čim hitrejša. Obe strani ste izrazili željo, da bi ta pogajanja zaključili do konca tega leta, če je to mogoče. To je sveda ambiciozen cilj, kaj ti uh, konec leta je za voglom. Ampak, če nam bo uspelo imeti še tri pogajalske sestanke septembra, sredi novembra in decembra, potem to ni mogoče. Ni nemogoče, da bi nam uspelo skleniti pogajanja glede glavnih odprtih točk do konca letošnjega leta ali do začetka naslednjega leta. Vendar pa želim izpostaviti in povdariti, da še vedno obstajajo politični elementi, kjer so oni postavili rdečo luč in še vedno je določena negotovost glede trgovinske komponente teh pogajanj. Tako, to je moj povzetek eh, glede statusa pogajanj. Zadnji komentar pa bi bil ta, da se nam zdi, da je zelo pomembno, da sklenemo ta sporazum, čeprav nam ne bo mogoče doseči zadovoljivega položaja glede vseh točk, ki so nam pri srcu, kajti s tem sporazumom bomo lahko vzpostavili institucionalno osnovo za redni dialog na vsaki ravni. In to s partnerji, s katerimi delimo izredne oziroma več različne interese glede boja proti terorizmu, uh, upravljanja migracijskih tokov, energetike, odnosov s Saharo, čeprav da seveda določene stvari um, moti oziroma imamo zelo različna mnenja. Če bi torej to institucionalni okvir lahko vzpostavili, bi tako lahko dosegli da bomo imeli pogostejše razprave na vseh ravneh glede tistih zadev, ki um, so nam pri srcu in kjer nimamo enakega mnenja. Hvala, gospod predsedujoči. Sedaj dajem besedo gospe Gomeš za pet minut. Gospa Gomeš je poročevalka odbora za zonanje zadeve glede sporazuma z Libijo. Merci, Hvala lepa, gospod Migarelli, za vašo predstavitev in izjavo. Rada bi vas prosila. Predstavim Predstavljam si, da so vas to že spraševali, kakšna pravna podlaga je bila uporabljena za pogajanja. Vemo, kakšen je vaš mandat, ampak ne vemo pa še, kakšna je pravna podlaga. Prav tako pozdravljam točke napredka, ki ste jih omenili. Kljub samo pa sem vzela na znanje tudi to, kar ste nam povedali. V smislu, da še ni rešitve glede sklicevanja na mednarodno kazensko sodišče. Povedali ste nam, da bo morda mogoče doseči kompromis o tem, s tem, da se bomo sklicevali na nespremljivost nekaznovanja najhujših zločinov. Bi nam lahko povedali nekaj več o tem, več o tem, kaj se dogaja na področju migracij in političnega azila. Vemo, kot ste sami rekli, da linija nikoli ni podpisala konvencije Združenih narodov o beguncih iz leta 1959. Ampak iz vaših besed bi lahko razumeli, da bi tukaj bil mogoč določen kompromis glede prosilcev za azil. Slišali pa smo tudi, da Svet za človekove pravice UNHCR, da je pravzaprav izgnan iz Libije. Svet za človekove pravice je bil tam leta in leta, zdaj pa so ga pravzaprav oziroma bil je pravzaprav edini sistem za spremljanje uh, sistema oziroma nadzora na tem, kaj se dogaja z prosilci za azil in migranti. Torej, moje vprašanje je, kakšne informacije imate glede te nenadne odločitve, da bodo um, izgnali UNHCR? Kot sem rekla, je bila to edina organizacija, ki je spremljala migrante v Libiji. Poleg tega bi želela vedeti, v kakšni meri mislite, da bo to preprečilo nekatere druge kompromisne rešitve? Kar zadeva migracijski dosje nasploh, imam nekaj vprašanj. Videli seveda bomo, kaj nam boste o tem še lahko povedali. Ali ste prebrali na novejše poročilo Amnesty in, uh, eh, International izpred nekaj dni. Jaz sem ga pravkar dobila v roke in ga še nisem imela časa prebrati. Eh, Ko gre za človekove pravice in vidike, ki so z njimi povezani, zlasti tiste vidike, ki se nanašajo na položaj peguncev, prosilcev za azil in migrantov, bi menili, da so skrbi Evropske unije upravičene, več kot upravičene. Sedaj pa trgovinsko poglavje pravite, da bo to najbolj naporno skleniti in da je to povezano z dejstvom, da Libija ni članica oziroma podpisnica sporazuma uh, Svetovne trgovinske organizacije in da ima nekaj težav na tem področju ne, zavi, ne sprejemajo določenih načel sistema Svetovne trgovinske organizacije, ampak rekli ste, da so se pripravljeni spoprijeti z nekaterimi od teh vidikov. Kaj so po vašem mnenju tisti vidiki, ki predstavljajo največje ovire glede eh, klauzule o začasnem, preko, zač, začasnem um, zaprtju vseh dejavnosti. Hvala, gospa Gomes, sedaj pa gospod Preda za tri minute. Hvala lepa. O, tri minute ste mi dali, nisem si drznil upati, da bom dobil toliko časa. Najlepša hvala, gospod Minereli, za to, da ste nam orisali situacijo glede pogajanj z Libijo. Naj izpostavim eno stvar. Prejšnji teden, kot veste, sem, smo v Strasburgu glasovali o resoluciji o zelo občutljivi stvari, namreč o usmrtitvah v Libiji. V libijskih časopisih so se pojavile informacije, ki so potrjevale usmrtitev 18 ljudi, ki so vključevali tudi nekatere tujce. In seveda obstaja strah, da so ti tujci bili ljudje, ki niso imeli pravice do formalne zaščite v državi. In to je kontekst, v katerem bi vas želel vprašati, ali vprašanje smrtne kazni predstavlja del dosjeja o človekovih pravicah. Tu govorimo o človekovih pravicah in demokraciji, ampak prvo vprašanje, ki ga imam jaz, potem v mislih je, ali je Libija pripravljena um, postaviti opredelitev demokracije, kajti če se ne motim, je demokracija za Libice džamaharija. Torej, ko govorite o človekovih pravicah, ali se v tem kontekstu pojavlja tudi vprašanje smrtne kazni. Glede na to, da Libija ne podpisuje resolucije Združenih narodov o moratoriju za usmrtitve. Vse to je, kot veste, povezano s vprašanjem beguncev. Med tistimi, ki so bili usmrčeni maja vsaj to so informacije, ki krožijo, so ljudje iz Čada, Nigerije in tako naprej. In Gaddafijeva Libija ima dobre odnose. z hunto v Nigerju. In zdelo bi se, da so ljudje na libijski zemlji izpostavljeni določenim tveganjem. Vprašanje je torej dokaj preprosto. Vprašanje ali vprašanje smrtne kazni in status tujcev, ali so to vprašanja, ki so na dnevnem redu, ko se pogovarjamo o človekovih pravicah. Hvala, gospod Preda. Hvala, ker ste upoštevali čas, ki sem vam ga odmeril. Sedaj pa bom predal besedo gospe Loh Miller. Tri minute vam dam, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi rada govorila o razmerah na področju človekovih pravic. Gospod Mikareli, tudi vi ste rekli, da ste dosegli določen uspeh. Samo čestitam vam lahko, če boste sprožili dialog na tem področju, bo to dobro. Ampak govorili ste tudi o standardni klauzuli o človekovih pravicah, to naj bi unesli. Potem pa je tu vprašanje, ali se bo izvedlo v praksi, ali bo to samo mrtva črka na papirju in ali se bodo razmere na tem področju dejansko spremenile. S tem v zvezi ste tudi rekli, da je Libija država, ki še vedno ženevske konvencije ne želi ratificirati, ampak da je pripravljena, da je podala izjavo, da ko govorimo o libijskih eh, ne libijskih beguncih, da jih ne bo posredovala naprej. Zato se sprašujem, kaj bo s tem statusom beguncev, kako se bodo obravnavali, če bodo ostali v Libiji. Imamo kar nekaj dokumentov, vedno se pojavljajo določene izjave, da se tukaj resno kršijo človekove pravice. To me zanima. Potem pa gospa Gomes je opozorila tudi na to, to je moje drugo vprašanje, in sicer, da je določen eh, tabu, kar zadeva statut mednarodnega kazenskega sedišča, da Libija tega ne želi ratificirati. Ob začetku meseca smo imeli pregled pregledno konferenco v Kapali, kjer smo preverili statut Mednarodnega kazenskega sodišča. Tako da imamo eh, določeno izjavo, ki še ni prepričljiva, ampak eh, vseeno se zastavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo z oboroženim konfliktom, ali se vam ne zdi, da bi bila to možnost, ki bi jo lahko izkoristili, da bi libijska eh, vlada se pravzaprav morda da bi lahko spremenila eh, svoje stališče, da ne bo tako brezbrižna, kar zadeva ta statut. Kar nekaj afriških vlad ima drugačno stališče s tem v zvezi, zato me zanima, kaj bomo storili z Libijo. Najlepša hvala, gospa Lohmiller. Gospod Milan, moram za tri minute vam dam besedo, izvolite. Najlepša hvala. Hvala predsedojoči, hvala tudi gospodu Mgereliju, ki nas je še enkrat obiskal in rekel, kako napredujemo pri pogajanjih z Libijo. Kar nekaj vprašanj bi imel. Prvo vprašanje, ki ga imam zanj, bi bilo, ali nam lahko posreduje z dodatnimi informacijami o institucionalnih vidikih sporazuma. Mislim, da smo tukaj napredovali, ampak zanima me bolj konkretno, kako. Potem drugo vprašanje. Še ena stvar me skrbi in sicer ponovni sprejem migrantov iz tretjih držav. Tu je rdeča luč za Libijo, ste rekli, ampak to mislim, bi bil zelo slab precedens za to vrstna pogajanja v prihodnosti. Potem tretje vprašanje. Zanima me, kaj je s ponovnim sprejemom za libijske migrante, ker vemo, da je gostota prebivalstva zelo nizka v primerjavi z drugimi državami. Zato me zanima, kaj bo s porozumom o ponovnem sprejemu. Če bo samo Libija zajeta v ta sporozum, libijski migranti se mi zdi, da to niti ne bo dodana vrednost. Zato me zanima, kaj bo recimo s tistimi Libici, ki bodo šli recimo v Italijo in eh, kaj bo potem z njihovim sprejemom oziroma tisti migranti, ki se bi vrnili v to državo. Potem pa me zanima tudi, kaj je z Unijo za sredozemlje. Kako Libija vidi to problematiko? mislim, da Gaddafi pravzaprav ne podpira tega procesa, pa tudi pecelonskemu procesu ni bil naklonjen. Zanima me, ali mi lahko poveste kaj več temu zvezi. Potem pa, če sem pravilno razumel, jutri bo španski predstavnik vlade potoval v Libijo. Zanima me, kaj se bo zgodilo v evropskem kontekstu s tem v zvezi. Najlepša hvala, gospod Milan Mon. Zdaj bomo nadaljevali z razpravo, ampak rad bi skoristil to priložnost in v imenu vseh eh, toplo pozdravil indonezijsko delegacijo. Prihajajo iz indonezijskega parlamenta. Gospod Van Brel ji predseduje. On je predsednik eh, odbora in ta delegacija se bo sestala tudi z našo parlamentarno delegacijo. Upam, eh, da bo razgovor uspešen in eh, da bomo lahko zabeležili nov mejnik v naših odnosih z Indonezijo in upam, eh, da bomo prišli do dobrih odnosov in veliko večjega razumevanja med obima delegacijama. Tudi kar zadeva gospodarsko partnerstvo, stolovanje in razvoj. Sklenili naj bi sporazum. Med Evropsko unijo in Indonezijo. Sporozum je bil sprejet leta 2009 in upam, da vaša prisotnost pomeni, da bomo te odnose še lahko dodatno nadgradili in da boste obe eh, strani lahko pozitivno videli ta razvoj. Gospod Kirilov, za tri minute ravno tako izvolite. Najlepša hvala. Hvala za zelo izčrpne informacije, ki ste nam jih sedaj posredovali pravzaprav lahko povem, da nimam konkretnih vprašanj za vas. Meni so stvari dokaj jasne. Trgovinske odnosi ne. Mednarodno kazensko sodišče ne. Potem pa novi sprejem nezakonitih priseljencev ne. Pa še tole. To bi lahko dobro izkoristili kot orodje, kot eh, nekakšen vzvod režim, ki naj bi povabil migrante, da pridejo v Libijo in če ne dosežemo sporazuma, potem bi to bilo lahko dodatno orodje, ki bi ga lahko izkoristili. Izkoristili bi to lahko tudi Libici, ki bi nas izsiljevali. Preden se dotaknem področja človekovih pravic, naj komentiram eno zadevo. Kakšen interes imamo, kakšen cilj želimo doseči s tem sporazumom? Slišali smo, da želimo spostaviti institucionalno podlago za sporazum. Ampak eh, sedemkrat ste se že sestali, pogajali ste se, to je dialog, ampak kaj ste konkretno dosegli? Ne želim kazati s prstom na vas ali pa na komisijo, imam zelo pozitivne izkušnje, če omenim eh, določene korake, tudi kar zdeva bulgarske medicinske sestre, ki so jih obsodili na smrt. Obtožili so jih, da bi bili krivi, ker naj bi zaradi njihovega delovanja prišlo do virusa HIV. Um, in lahko povem, da zaradi pomembnih ukrepov Evropske unije so jih po treh letih izpustili. Izkazali ste veliko mero solidarnosti tudi druge. Ampak eh, to se je nedavno ponovilo z švicarskim poslovnežem, pa smo mislili, da se to več ne more zgoditi. Tako da gre za talce ko govorimo o poštenem sojenju, o človekovih pravicah, to se nikoli ne bo zgodilo. Se upravičujem, ker sem morda nekoliko preveč pesimističen, ampak moramo imeti konkretne cilje. To je brezbrižen režim, demagoški režim, ki ne pozna milosti in mislim, da se to zelo briljantno pokaže v praksi. Seveda energetske interese obstajajo, o tem ste govorili, ampak moramo biti zelo previdni, ko si zastavimo konkretne cilje, ker bi lahko prišlo do izbruha, lahko bi prišlo do velikih težav. In nobena druga država ne jemlje talcev, nobena država se ne poslužuje to vrstnih praks, obsoja jih na smrtno kazen in eh, skuša jih tudi umoriti. In zato bi vas še enkrat pozval, da ste čim bolj previdni. Najlepša hvala, gospod Kirilov. Atkins, tri minute, izvolite. Gospod predsednik, sam podpiram sklenitev tega sporazuma. Uštevati moramo tudi to, da ima Libija določene težave in Libija ni vedno država, ki bi pravzaprav zadostila našim pričakovanjem. Vi zelo dobro poznate zgodovino, gospod predsednik in Letis Magneret, je prispeval vsaj k temu, da smo imeli enega rimskega cesarja. To so tesne povezave za Evropo. Tako da mislim, da se res moramo prizadevati, da bi dosegli ta sporozum in da ga čim bolj podpremo. Imam pa eno vprašanje. Britanija, kot tudi eh, druge države, ampak mi še posebej, smo imeli kar nekaj težav s teroristi. In oni ne bi bili domnevno libijskega izvora tekom let. Ampak sedaj oni želijo biti del preostalega sveta, če se tako izrazim. Ali ste vi zadovoljni? Ali mislite, da kar zadeva njihovo zavezo proti terorizmu, so dovolj prepričljive in ali so to tudi izpričali v praksi? Ali bodo res oni naš zaveznik in ne več sovražnik? To me zanima. Hvala. Gospod Atkins. Doktor Mingareli, pet minut vam dam na voljo, odgovorili boste na ta vprašanja naših poslancev. Upam, da boste lahko ustrezno odgovorili v teh petih minutah. Najlepša hvala. Gospod, gospa Gomez, pravna podlaga, spraševali ste me o tem. Lahko pravzaprav samo ponovim to, kar smo slišali že v sedmih krogih pogajanj. Službe komisije bodo ob koncu pogajalskega procesa predlagale pravno podlago. Poštevali pa bomo vsebino konkretnega sporazuma. Ko bomo vedeli, kakšne določbe bodo v sporazumu, ko bomo vedeli, za kakšen sporazum bo šlo, bomo določili tudi pravno podlago. Lahko pa vam povem, da nikakor ne gre za to, da bi Eh, skušali zaobiti parlament, ampak eh, vedno izpostavim eh, te probleme, vedno, ko vas obiščem, upoštevam vaše argumente, vaše vprašanja. To vedno izpostavim tudi v pogajalskem procesu, ampak to so nam posredovali pravni strokovnjaki in to sem vam želel povedati. To moram upoštevati. Potem pa mednarodno kazensko sodišče in statut partnerske države Evropske unije spoštujajo rimski statut, ravno tako sodelujajo z omenjenim sodiščem. Lahko pa povem, da številne države, tudi partnerske države, strateške zaveznice Evropske unije ne sodelujajo z mednarodnim kazenskim sodiščem in niso pristopnice tega statuta, tako da libici, ki se tega ne želijo storiti, niso edini v tem krogu tako da pogajamo se z državami, ki so dobre partnerke, ampak tega statuta niso sprejele. Tako da to se mi zdi, da ni upravičen razlog, da bi Libijo zavrnili. Še naprej jim moramo posredovati argument, da je pomembno, da se mednarodno kazensko sodišče okrepi, ampak ne smemo reči, da je to zgolj poseben primer Libije. Nikakor ne. Ko smo napredovali in dejstvo je tudi, da so Libici sprejeli določbo v sporazumu, kjer bodo zavezani, da se bodo skupaj z Evropsko unijo borili proti hudim oblikam kaznjivih dejanj, to so genocid, hude kršitve človekovih pravic. To bomo kaznovali. To mislim, da je majhen korak, ki pa gre v pravo smer. Ne bom rekel, da smo popolnoma zadovoljni, naš mandat je veliko širši, želimo doseči korak naprej, ampak lahko povem, da se bomo o teh zadevah še pogovorili, niso dali veta na to vprašanje, pa tudi o drugih zadevah se bomo pogovorili. Tako da Rekli so, da bodo naredili ta majhen korak, ki gre v pravo smer, kot sem že rekel. Potem pa prosilci za azil in begunci. Gospa Gomez, Ženevske konvencije iz leta 51 eh, ne bodo podpisali, ne bodo ji pristopili, ampak rekli so in strinjajo se, da moramo imeti po sporozumu sklic, ki bo rekel, da bodo zagotovili zaščito za tiste ljudi, to so torej migranti, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Tako da še enkrat ponavljam, želeli eh, smo iti veliko dlje, smo veliko bolj ambiciozni, ampak v tem trenutku smo iztržili to. Sveda niso nam dali vsega, ampak eh, niso zamahnili z roko in rekli, eh, da tega ne bomo mogli uveljaviti v prihodnosti. Tako da to mislim, da je pomembno izpostaviti. Potem pa UNHCR, visoki komisarjat za begunce. Pred nekaj dnevi smo rekli, da tega ne moremo sprejeti, predvsem za tisto državo, ki ima veliko beguncev in prosilcev za azil. Rekli so nam, da niso sklenili eh, določenih korakov, da niso upoštevali političnih in upravnih postopkov za pridobitev statusa. Določene mere je to res, ampak nikakor ne moremo sprijeti, da je Libija zaprla urad UNHCR-a. To smo jim tudi posredovali. Rekli smo jim tudi, da delegacija iz Ženeve bo obiskala Libijo. Ta delegacija si bo tudi prizadevala da bi rešila razmere na takšen način, da bodo v končni fazi Libici sprejeli, da bo sedež UNHCR-a tudi v Libiji. Ne vem, ali bo rezultat v končni fazi pozitiven ali ne, ampak o tem se pogovarjamo, pogajalski proces še vedno teče. Od Libije zahtevamo, da se o zadevi pogovorijo eh, tudi z pristojnimi organi in UNHCR. Nisem prebral poročilo Amnesty International, hvala, ker ste me opozorili, na eh, se bom pozanimal. Ker pa zadeva trgovinske vidike in trgovinska vprašanja. Omenil sem že, da je vprašanje carinskih tarif zelo kompleksno potem vključitev temeljnih načel STO-ja v sporazum tega Libija ne želi sprejeti. Kolegice in kolegi so me tudi obvestili, da imamo določene težave na področju javnih naročil kar zadeva storitev, Libija nima nacionalne strategije, tako da se je težko zavezati, težko je odpraviti tarife. Potem energetska vprašanja, nekaj težav še vedno imamo, tudi kar zadeva trgovino z blagom, nimajo tarifne politike, zelo jasne tarifne politike na tem področju. Težko se je zato pogajati eh, z Libijo, ker nimamo zelo ustreznih podlag. Potem gospod Preda. Ja, resolucija parlamenta obstaja, kar zdeva smrtno kazen oziroma izvajanje smrtnih kazni. Distancirali eh, smo se od tega. Španska delegacija, špansko predsedstvo in tudi naša delegacija je pravzaprav opozorila Tripoli na to problematiko, ampak kar zdeva moratorij in odpravo smrtne kazni, eh, tukaj še ni napredka. Ampak eh, tu je ista klauzula, ki velja za vse sporozume s partnerskimi državami. Kar zadeva dialog na področju človekovih pravic in eh, demokratična načela di dialoga, Libici so se zavezali vedno, ko smo se pogajali. Govorili smo o tej zahtevi, govorili smo o tem, da se morajo premakniti v pravo smer in da čim prej uvedejo moratori. Pri tem bomo še naprej ustrajali. To velja tudi za ostale tretje države. Potem status beguncev v Libiji. Razmere so zelo slabe. Ne bom vam tajil tega. Vprašanje pa je, kako lahko rešimo. Problem. Gospod Kirilov, sedaj moramo s tem sporozumom spostaviti konkretno podlago, da bomo lahko ta pogajanja nadgradili. Ne moramo rešiti težav, če bomo dialog prekinili ni ustrezno, da bi samo grozili. Še naprej se moramo pogajati. Seveda, ni dovolj, da se zgolj pogajamo in pogovarjamo. Ampak, eh, ko se pogovarjaš, lahko oblikuješ določeno strategijo in rečeš, če recimo želiš uveljaviti določen interes, želiš sodelovati na določenem področju, recimo na področju migracijskih togov, potem ste vi, Libici, tisti, ki nam morate popustiti na drugih področjih. Zato gre. če ne bomo se pogajali, ne moremo napredovati. To je pa polnoma jasno. Ne bomo mogli rešiti zadeve čez noč. To je težaven pogajalski proces. V tem trenutku še nismo imeli dovolj priložnosti. Ja, moral bom pospešiti, dali ste mi premalo časa, torej sedaj govorim že sedem minut. Torej, rimski statut, kar nekaj partner, ki je, kot sem že rekel, ki ne spoštujejo tega statuta mednarodnega kazenskega sodišča. Še naprej bomo to zahtevali, ampak to ni nobena posebnost Libije, kot sem že izpostavil. Potem nerezidenti, sprejemanje nerezidentov, katera država to sprejme, kar zdeva Rusijo in Ukrajino, to nam je uspelo, ampak imeli smo prehodno obdobje, ki je trajalo tri leta. Potem tudi vizumski režim, sprostitve na tem področju in liberalizacija, to smo dosegli. Nobena država pa ne bo sprejela nerezidentov špansko predsedstvo, mislim, da se je pogajalo v zvezi s švicarskim vprašanjem in eh, zadeve so rešili. Gospod Kirilov, naš cilj je, da vzpostavimo podlago in da vzpostavimo dialog. Ni nujno, da bomo uspeli, nobenih jamstv ni. Če pa naj bi imeli kakršnokoli priložnost, se bomo morali še naprej pogajati, drugače nam ne bo uspelo boj proti terorizmu, zaveze na tem področju. Lahko povem, da nimam konkretnih informacij, na podlagi katerih bi vam lahko že danes rekel, da je boj proti terorizmu področje, kjer bomo napredovali. Ampak, ko se pogajamo, nam Libici vedno znova ponavljajo, da so zavezani temu, da bi se borili proti vsem oblikam terorizma. Skupaj z nami so pripravljeni spostaviti konkretne oblike sodelovanja. Borili naj bi se. Uh, proti terorizmu na tem sahelskem območju. Imamo sedem ali osem držav Magreba, Mali, Čad, Niger, to je subsaharska Afrika. Želijo vzpostaviti določene oblike sodelovanja in se boriti proti terorizmu. Če govorim o zavezah, potem lahko povem, da je Libija zavezana temu procesu, vendar pa ne vem, kakšne bodo razmere na terenu, ali se bo to udejanjilo v praksi. Hvala. Hvala, dr. Mingareli. žal imamo še drug del razprave, kar pomeni tudi, da moramo tukaj postaviti piko. Zaključiti moramo ob 11. uri. Nimamo dovolj časa, ampak gospa Flotra za minuto in pol vam dam besedo. Najlepša hvala. Ja, pravzaprav je res eh, težko si izboriti čas za govor. Ampak na hitro, gospod Mingareli. Pravzaprav ste me kar presenetili, bila sem zaprepadena, ko sem slišala, da kar zdajva UNHCR urad nikoli ni prosil, da bi se zadeve uredile, da niso uredili pravnega statusa, ampak ko so za to zaprosili, potem jim tega niso odobrili. Ampak to je popolne smisel. Sama sem se pogovarjala z libijskimi oblastmi že leto in pol pogovarjate se z evropskimi poslanci in mislim, da je res dobro, da stopite v stik z bruselskim radom UNHCR-a, da boste vedeli, kaj je dejanski razlog, zakaj so jih izgnali. Ne morem vam verjeti, libijski organi ponavljajo nekaj, kar je ekstremno, to ste rekli vi, ampak sama sem šokirana. To, kar ste rekli, vi je popolnoma res. Številne države niso pravzaprav. Prav podpisale in ratificirale rimskega statuta, ampak to ni bistven problem. Kar je bistveno tukaj je naslednje. Ko se pogajamo, ko smo energetič, energet, aktivni, proaktivni, vem, da so to akrobatski preizkusi, vem, da si prizadevate, da bi bili čim bolj uspešni, ampak recimo, če ne gre samo za ratifikacijo rimskega statuta, ampak upoštevate širši kontekst, recimo boj proti genocidu. Govornica je bila prekinjena. Ja. Načelo nevračanja. Sprašujem se, kaj je s tem. To je načelo. Govornica je bila ponovno prekinjena. Ja. Besedo sem dal že drugemu govorniku. Gospa Manžo. Gospod predsednik, sem prva govornica v imenu moje politične skupine in upala sem, da bom saj imela možnost, da predstavim naše stališče. Minuta in pol bo zadostovala, pravi predsednik. Ja, mislim, da je pravzaprav kar škandalozno, da ste to naredili, ker je gospa predstavila stališče v imenu politične skupine. Ja, prosim, eh, da boste to upoštevali in ne boste vzeli besede prečasno. Ja, govorili eh, ste o rdeči luči, kar zdeva Libijo, Ženevska konvencija, Mednarodni institut kazenskega sodišča. Gospod Broza je tudi rekel, da ne bo tega sporazuma, če ne, se ne bo Ženevska konvencija spoštovala, ampak vi ste rekli, da to niti ni tako pomembno. mednarodno kazensko sadišče in eh, rimski statut tudi ZDA tega ne želi podpisati. Potem mednarodna zaščita, potreba po zaščiti migrantov. Ja, mislim, da se šalite, tega ne bom niti komentirala. UNHCR in gospa Flutre je že predstavila stališče, ki ga imam sama, zato se ne bom spuščala v to problematiko sem dolžnim spoštovanjem do predstavnika komisije, ampak sprašujem vas, ali niste naivni, ali se samo pretvarjate, eh, da ste naivni, ali mislite, da smo mi naivni, ne vem. Ja, zaključila bom, gospod predsednik. Več mesecev se že pogovarjamo in pogajamo z Libijo. Predstavili eh, ste poročila, ampak morate brati tudi poročila nevladnih organizacij. Če tega ne berete, pa vsaj berite mednarodni tisk. Oni Mislijo, da smo mi nekoliko nespametni, smešni in nas zasmehujejo. Sprašujem se, ali lahko sodelujete z gospodom Gaddafijem ali ne. Vi ste rekli, eh, da je on demokrat, da ga lahko tako obravnavate, ampak eh, to ni res. Poglejte samo, kaj se je zgodilo z našim švicarskim prijateljem. Gospa Benera Batu za minuto in pol. Najlepša hvala. Predstavnik komisije, pravzaprav smo že veliko govorili o človekovih eh, pravicah in podobnih temah, pravzaprav se ne bom spuščala na to področje, ampak zanima me naslednje. Kaj boste naredili? Ali boste sprožili vprašanje enakopravnosti med spoloma? Ali so določene varovalke, kar zadeva politiko žensk in kar zadeva družino in družinsko politiko nasploh? Potem druga točka. To je povezano z libijskim stališčem in eh, libijskim položajem v regiji Magreba. Ali ste jih vprašali, kakšna so njihova regionalna stališča, kar zdaj Unijo Magreb? Gospod Panceri, minuta in pol za vas. Najlepša hvala. Ne dvomim, kar zadeva pogajalske zmogljivosti in sposobnosti komisije. Videli smo, da so določeni eh, koraki bili narejeni v pravo smer, ampak veliko moramo še storiti. Ne vem tudi, kaj je z gospodom eh, Mingereljem ali njegov optimizem eh, temelji na konkretnih dejstvih. Upam, da je temu res tako. Razmisliti pa bomo morali, kako lahko Evropska unija še lahko deluje, kako lahko sklene pogajalski proces z Libijo. To je ne nazadnje tudi vprašanje demokratičnih načel. Previdni bomo morali biti. Pravzaprav, kar zadeva sporozum, ni nujno in obvezno, da dosežemo sporozum pod vsako ceno. Tudi mi imamo naša načela. Prvo vprašanje, ko govorimo o bilateralnih sporozumih, sprašujem se, ali to vrstni sporozumi res pomenijo dodano vrednost ali ne. Če da, potem v redu. Če pa ne, se sprašujem, ali je še smiselno, da ustrajamo pri tem. Potem ponovni sprejem. Rad bi več zvedel o bistvenih vprašanjih. To je najtežja točka, najbolj zahtevna točka v pogajalskem procesu. Zelo dobro vas poznam, vem, da ste vedno pripravljeni priti v parlament in se z nami pogovarjati. Ampak, ker zdaj v Evropski parlament potrebujemo konkretne dokaze ki bi nam pomagali, da bi videli, da smo dosegli napredek v pogajalskem procesu. Ni dovolj, da samo ustno predstavite te zadeve. Najlepša hvala. Končni komentarji. Mislim, da je potekal naš čas. Vendar pa seveda vam bom dal možnost, dr. Mingereli, da se odzovete na vprašanja. Izvolite. Hvala lepa. na začetku moramo meniti, da sem seveda podal svoje komentarje tudi Libicem. Bil sem proti zaprtju biroja, proti ura, zaprtju urada in bil sem proti argumentom, ki so jih predstavili. Urad bi se moral čimprej ponovno odpreti in delegacije, ki je šla iz Ženeve v Tripoli, se mora sestati z njihovimi uradniki. Ja, seveda bi lahko rekel, to je čisto nespremljivo, tega ne morejo narediti, ne da bi podal kakršenkoli nasprotni argument. Glede umestnih ali začasnih klauzul, se strinjam, da, se strinjam z vami. Mislim, da je to nekaj, kar lahko damo na mizo na pogajanjih ali naj zajamemo tudi določbe mednarodnega prava kot takšne, kot so, ali pa naj včasih poskušamo doseči nek srednji dogovor, neko umestno rešitev. Gospa Vržen je vprašala, ali sem naiven, ali prehitro zaupam in ali zahecam, ampak Lahko vam zagotovim, da resno jemljem svoje delo. Vprašanje je bilo postavljeno tudi v zvezi s pravicami žensk. Ja, tudi to vprašanje obravnavamo. Sestali smo se tudi s predstavniki libijskih žensk in zagotovila so nam, da imajo boljšo zaščito žensk v Libiji kot v drugih primerljivih državah. Seveda pa je treba izboljšati položaj žensk, njihov status in tudi pravice otrok. O tem seveda govorimo. Nismo pripravljeni opustiti naših začetnih in prvotnih načel. Še vedno je trenutni položaj žensk v Libiji, v Libiji za nas nespremljiv. Potem je bilo zastavljeno tudi vprašanje v zvezi z dvostranskimi sporazumi. Zlasti, ko gre za migracijske tokove, lahko to predstavlja večjo težavo pri dogovarjanju in pogajanju. Naprimer, imamo dvostranske sporazume z Italijo, Francijo in Španijo in zato se je težko pogajati o sporazumu na ravni skupnosti, o ponovnem vračanju. Zlasti, ko gre za državljane, ki prebivajo ilegalno v Evropski uniji, pa jih ne želijo ponovno sprejeti. Naprimer, nek migrant, ki ne prihaja iz Libije, ampak je naprimer iz Burkine Faso in, Faso in gre samo skozi Libijo in tega državljana tretje države potem Libija noče sprijeti nazaj. Mi pa jih prosimo, da naj spremejo vse migrante. To pa je seveda del širšega vprašanja, ki je del priseljevanja in migracijske politike. Ne gre samo za vidik varnosti. Upoštevati moramo celo vrsto vidikov pri obravnavanju tega vprašanja. Kar zadeva tiskane dokumente, bom videl, bom poskusil jih pripraviti in v ponedelje bom vedel nekaj več o tem. Hvala lepa, gospod Mingareli za te koristne prispevke in komentarje. Razprava je bila plodna in to zlasti v luči občutljive narave tega vprašanja in teh odnosov. Hvala, hvala tudi za to, da ste prišli med nas. Zdaj pa bi želel povabiti dr. Morelija, posebnega predstavnika za Centralno Azijo, da se nam pridruži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 Perfetto, puntualissimo, il dottor Morel è con noi. Dottor Morel je zdaj z nami, čudovito. Predstavil nam bo stanje in imeli bomo razpravo o stanju v Kirgiziji. To je posebni predstavnik Evropske unije za Centralno Azijo, ki se nam je zdaj pridružil. Hvala, da ste prišli, dr. Morel. Z vami se kar pogosto sestajamo, tokrat drugič v dveh mesecih. Pogosto imamo pravka z nasiljem. V Kirgiziji zlasti 10. junija 190 mrtvih je bilo v mestu Oš in veliko ranjenih med civilisti. Res pa je tudi, da je tam tudi veliko beguncev na poti v Uzbekistan. O kakšnih 500 tisoč beguncih je govora in to je zagotovo dramatična situacija. Evropska komisija je namenila precejšnjo soto denarja za pomoč žrtvam v teh izrednih razmerah. Podpredsednik komisije oziroma podpredsednica komisije gospa Ashton je podala izjavo nedavno v imenu Evropske unije, katerem, kateri je podprla v imenu skupnosti začasno vlado in njena prizadevanja za rešitev tega vprašanja in za poskus ponovne vzpostavitve legitimnosti vlade ter nekateri akteri na terenu poskušajo stabilizirati politično in socialno stanje v državi. Ti poskušajo prispevati svoja prizadevanja k referendumu, ki ne bi potekal 26. junija, ki bo vodil k volitvam oktobra. Predvidevamo, da bo volilna udeležba precejšnja. Sestanek za zunanje zadeve pa je potekal tudi 14. junija. Kolikor vem, je dr. Morel potoval v, odpotoval v to regijo in se sam seznanil z nedavnimi dogodki v tej regiji. Tu gre za zapleteno in občutljivo stvar, tako da prosim gospoda Morela, da se omeji na 10 minut, zato da bomo imeli dovolj časa za razpravo kasneje. Tako da kar takoj predajam besedo dr. Morelu. Izvolite. Merci, euh, Hvala, gospod predsedujoči. Poskusil se bom držati te desetminutne omejitve, ampak veste, da gre za pereče vprašanje in to ni vedno mogoče. Raj sem prišel k vam, kot na druge sestanke, naprimer sestanek COPS, eh, ki se ukvarja z proračunom in namenjenimi sredstvi, ampak na sestanek obsta se bo moral tudi vrniti. Kot rečeno, tu gre za zapleteno situacijo, saj presega meje Kirgizije, ogroža tudi stabilnost celotne centralne Azije. Kot sem že večkrat povedal, je Evropska unija zavzela aktivno vlogo preko strategije Evropske unije, ki se osredotoča na doseganja dolgoročnega in dolgotrajnega partnerstva. Zdaj pa smo priča izjemno občutljivi situacije, ki, v kateri moramo poskusiti najti vlogo Evropske unije, kjer bomo prispevali k stabilnosti v centralni Aziji. Poskusiti moramo sodelovati s partnerji za to, da se situacija izboljša. Poskusil vam bom podati prvotni pregled stanja in upam, da boste razumeli, da če želimo razumeti sedanje stanje, imamo tu dve plati situacije. Po eni strani je prišlo v Biškeku do zamenjave oblasti kot posledica dramatičnih dogodkov, v katerih je umrlo več kot 80 ljudi. To je bilo v Biškeku aprila in to je bilo precej nepričakovano. Tudi vlado je to presenetilo. Na koncu predsedovanja, kar lahko opišemo kot nekaj, kar temeli na klanski razdelitvi. In zato je prišlo do razdrobitve politične situacije. Lahko rečemo, da je prišlo do ustaje, prišlo je do revolucije tulipanov. To ni bila prava revolucija, ampak je to neke vrste politični ciklus, ki se je začel tama, tam. To je bilo ljudsko gibanje za demokracijo. Prišlo je do demonstracij in stikov z stabilnimi političnimi silami. Govorim o Govorimo o mladi državi, kjer civilna družba ni prav dobro organizirana. Veliko političnih strank je tam tako, da je politična situacija razdrobljena. Veliko gibanj, veliko pritiskov in veliko krat ti pozivajo k demokraciji na ulicah. Prišlo je do konfliktov s predsednikom, ki je bil takrat na oblasti, do precejšnje represije in stvari so ušle izpod nadzora. Na začetku novega ciklusa je prišlo do nove represije. V Kirgiziji verjetno stvari delujejo po ustaljenih modelih. Vlada si sicer prizadeva za demokratični sistem, ampak ugotovila je, da mora začeti z ukrepi za nujne ali izredne razmere in začasno vlada je razpustila parlament. Tako da se zdaj ukvarja s temi nujnimi ukrepi, z neposrednimi odločitvami. Vemo, da v Kirgiziji prihaja do dialoga in kot del naše misije in obiska smo se sestali s predstavniki nevladnih organizacij, s predstavniki opozicije. Imeli smo stike z nemškim ambasadorjem. Med, njiho, med predsedovanjem Nemčije Evropskemu svetu in govorili smo z ljudmi, ki so bili v fizični nevarnosti in pomagali smo jim, da zapustijo državo. Gre za stanje, ki se mora popraviti. Veliko napetosti je bilo tudi na jugu, kjer so bile nekatere skupine močnejše. Kaj smo mi poskusili narediti? Poskusili smo tesneje sodelovati z organizacijami v okviru Združenih narodov in OVSEJA. Kar nekaj obiskov smo izvedli in želeli smo uvesti dosledne ukrepe. Naše sporočilo, sporočilo Evropske unije je bilo vedno jasno. Želimo načrt za vračanje v demokracijo, treba je ponovno vzpostaviti ustavno stavnje, stanje, pravno državo in imeti res demokratično ustavo. Zato so naši stiki s predstavniki vlade precej previdni, naprimer s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve. Nismo še v celoti priznali vlade, kajti situacijo je treba najprej stabilizirati. Pri pripravi ustave moramo vedeti, da mora to biti parlamentarna ustava. Zaenkrat pa je to neke vrste mešana ustava, ki zajema tudi vidike, kot so pravna država ali vladavina prava. In besedilo bo šlo na referendum v nedeljo. To je naš sedanji način delovanja in tako bomo, tako delujemo že vse od 10. junija, ko je prišlo do izbruha nasilja. Poskušamo pa priti tudi do predstavnikov etničnih skupin na jugu. Tudi tam je prišlo do, recimo temu, staje, ampak prizadevamo si za dialog nasprotujo, med nasprotujočima si stranema. Od 10. junija nam je uspelo, da smo omejili izbruhe nasilja na minimum. V Biškeku pa temu mogoče ne posvečajo dovolj pozornosti. Sile za vzpostavljanje reda in miru niso bile dovolj aktivne. Tudi gospa Otombajeva je to priznala in njena začasna vlada. Podporniki klana nekdanjega predsednika Bakijeva si niso prizadevali za dialog. Upali so, No, Evropska unija pa upa, da bo prišlo do prenehanja izbruhov nasilja. V Ošu ugotavljamo, da cveti trgovina z drogami in obstajajo resna prizadevanja, da bi izkoristili pomankljivosti policijskih in varnostnih služb zato, da bi reorganizirali in prestrukturirali te sile. In tega se moramo zavedati. Tudi islamski ekstremizem je prisoten na tem ozemlju. Buktair je eno od imen, ki je pomembno, ampak ne bom se poglabljal v to. Kakorkoli že, nadaljevati moramo z našimi prizadevanji za legitimiziranje vlade in za pripravo ustave. Mi se ne smemo sicer utikati in nismo tisti, ki bi morali presojati o notranjih zadevah Kirgizije. To je njihova izbira in izbira Kirgizicev. Potem, ko bo prišlo do ustave, bo prišlo tudi do volitev, imeli bomo opazovalce in več različnih predstavnikov, tudi ambasador Verlec. In obravnavali bomo vprašanje javnega reda v okviru OVSE-ja. Tudi OVSE je precej prisoten tam na terenu in podpira varnostne in policijske sile. Omenil sem tudi veliko število beguncev, ki prehajajo iz ene države v drugo. Nekateri begunci so šli v Uzbekistan, kjer so jih sprijeli na zelo organiziran način. Zaradi velikega števila beguncev to pomeni, da je bil Uzbekistan skoraj preplavljen z begunci, ampak poskušamo pomagati tudi združeni narodi. Upamo pa, da se bodo begunci k malu vrnili. Veliko teh beguncev se boji pobojev. Upamo pa, da če se bo situacija stabilizirala, da se bodo lahko vrnili. Omeniti moram še vprašanje kaznjivih dejanj in nasilnih masakrov, ki so trajali cele dneve. Vse to je treba preiskati. In to vlada tudi namerava. Priti pa mora tudi do sprave. To so bili dramatični dnevi in pogumni Kirgizici so vseeno hodili na delo. Zlasti želimo omeniti tukaj dve pomembni osebnosti v Kirgiziji, ki sta nas vse čas obveščala o tem, kakšno je stanje pri njih in njihova prizadevanja moramo res pozdraviti. Zagotoviti pa je treba tudi pomoč za stabilno in varno situacijo. Vrniti, povrniti je treba običajno in normalno stanje in začeti se mora obnava. Kakšna pa je vloga Evropske unije v tem stanju, v teh razmerah? Lahko si prizadevamo za vračanje beguncev, potem človekoljubna pomoč se mora zagotoviti 5 milijonov evrov, je že bilo namenjenih v te namene, 6 milijonov evrov pa je del instrumenta stabilnosti za podporo volilnemu procesu in vračanju v demokracijo in za pobude, za civilne pobude ter za brezposelne in žrtve nasilja. Tesno sodelujemo tudi z eh, organizacijami mednarodnega prava, zato da bomo dosegli čim boljše rezultate. Hvala lepa, dr. Morel. Gospod Peterle, ki je poročevalec za AFET, izvolite. Eh, hvala eh, gospodu Morelu za to jasno predstavitev. Jaz se s to diagnozo strinjam obžalujem pa da je pet let pozneje ko je prišlo prvič do eh, prevzema oblasti da imamo danes eh, veliko hujšo situacijo da imamo pravzaprav eh, tragedijo ki ima lahko ob tako velikem številu beguncev še slabše posledice če ne bo mednarodna skupnost reagirala Eh, usklajeno in eh, dinamično. Eh, jaz se strinjam da so potrebne demokratične spremembe te so bile obljubljene že leta dva tisoč pet vendar do njih ni prišlo nimam pa vtisa da bi bili znotraj države zelo enotni glede smeri sprememb pa tudi v okolici eh, se mi zdi da za spremembe kot jih eh, predlagajo eh, da ni velikega navdušenja ker če bo sprejet ta referendum potem bo šel kirgistan malce stran od predsedniške demokracije in mene zanima koliko zaveznikov imamo v pogledih na ta razvoj. Eh, drugič menim da je bilo pred petimi leti da smo mogoče podcenjevali eh, eh, stanje v kirgistanu in upali da bo nova oblast naredila več. zdaj smo ponovno pred nekakšnim izpitom. jaz mislim da bo treba ne samo prispevati veliko k stabilizaciji k ureditvi begunskega vprašanja in k spravi kot pravite gospod morel mislim da se bo treba zelo potruditi da pomaga mednarodna skupnost kirgistanu na noge tudi v smislu kvalitete vladanja good governance eh, eh, tega eh, ni bilo in čeprav je država majhna smo videli da lahko destabilizira celo območje zato menim da je treba biti zelo pozoren in seveda tudi zelo precizen v prizadevanjih da skupaj storimo več. jaz vam želim v tem smislu veliko uspehov gospod morel. hvala gospod morel za to predstavitev in za vaša prizadevanja. bojim se pa, da ni veliko poslancev takih, ki se zanima za to vprašanje. Ampak naša prizadevanja morajo biti precejšnja tukaj. Imam nekaj vprašanje. Naši odnosi s Kirgistanom in Uzbekistanom so poznani. Zdaj pa se moramo osredotočiti na to, kako lahko podpremo komisijo in svet – pri reševanju tega problema. Moje vprašanje je, kako ocenjujete situacijo? Kaj menite o teh razmerah? Ali je možno, da bo to vplivalo tudi na ostale države in regije v regiji? In kot drugo, ali menite, da sedanja vlada Kirgizije lahko ponovno vzpostavi nadzor na tem območju? In ali potrebujemo tujo pomoč in podporo, kako naj bi organizirali misije za policijsko sodelovanje v tej regiji, ki bi lahko pomagale zagotoviti nujno varnost in stabilnost? Naslednji koraki ki jih omenjate, bi se lahko izvedli v okviru teh misij, torej sprava, kaznovanje tistih, ki so odgovorni za masakr. In še konec koncev glavno vprašanje v Uzbekistanu je zdaj, kako vladati te razmere kako ponuditi človekoljubno pomoč, ali se bodo lahko spopadli s temi razmerami na meji s Kirgizijo. Kakšnih 100 tisoč beguncev je zdaj v Uzbekistanu. Je to res? In kakšne so vaše informacije, me zanima. Evropska unija se zauzema za to, da bi čim prej zagotovila pomoč. Ampak zanima me, kakšno je stanje na terenu. Dobivamo namreč različne informacije in želimo biti kar najbolje obveščeni. Hvala. Hvala lepa, gospod Vigenin. Sedaj pa gospa Hautala. Tri minute, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da se lahko Evropska unija iz tega nauči kar nekaj iz te tragedije. Kot prvo, resnično potrebujemo regionalni pristop in mislim, da moramo pozvati Uzbekistan, Kazahstan in Tadžikistan in njihove oblasti skupaj naj skušajo lajšati akutno humanitarno krizo, ki se sedaj tam odvija. In tukaj je vsekakor potreben tudi regionalen pristop tudi na drugih področjih sodelovanja. Kot drugo mislim, da je to zelo dober nauk za nas. Namreč verjetno so bili kakšni znaki zgodnjega obveščanja, skratka neki znaki, ki so napovedovali to etnično krizo. Ampak ali smo dejansko bili pazljivi za te znake? Smo imeli naše oči in ušesa na pravem mestu. Um, jamčenje možnosti za zagovar, zagovornike za človekovih pravice morajo biti tam, da bodo te organizacije dejansko lahko delovale, kajti one so tiste, ki običajno blažijo napetosti in preprečujejo zlorabo uh, moči, ki je običajno razlog za to vrstne krize. Danes berem, da Amnesty International zahteva, da bi se odprle meje za begunce iz Kirgizije. Zanimalo bi me vaše mnenje, gospod Mores, o tem in kako bi lahko Evropska unija to podprla. Kako bi lahko pozvali uzbekistanske, kazahstanske in tađikistanske oblasti naj takoj odprejo meje za vse tiste, ki se um, skušajo umakniti z območja. Potem pa je tudi tukaj pomoč z agencijami Združenih narodov in drugimi organizacijami, da bi pomagali vsem tem beguncem. In Amnesty International poziva tudi vse tri vlade naj sodelujejo z agencijami Združenih narodov in drugimi organizacijami pri zagotavljanju humanitarne pomoči in da naj bi dovolile, da UNHCR začne registrirati te begunce. Torej, kako lahko Evropska unija podpre te begunce? zahteve, te potrebe, ki so samoumevne in ki jih ima oziroma razglaša civilna družba. Ali lahko Evropska unija nekako tukaj se sklicuje na organizacijo kolektivne varnosti v tej regiji, da bi tako morda zagotovila, da bodo na voljo neke policijske sile, ki bodo jamčile dostojanstvo in varnost beguncev, ki bežijo pred razmerami. Grazie, onorevole Autola. L'onorevole... Najlepša hvala, gospod Hautala. Naslednji govornik je gospod Anguraki za tri minute. Tudi sam bi želel izraziti svoje nezadovoljstvo z dejstvom, da smo tako malo časa namenili uh, tako tragičnim dogodkom. Imam tri vprašanja za gospoda Morela. V odziv na njegovo izjavo. Položaj v Kirgiziji jasno kaže na nekaj, kar sem omenjal v tem odboru že kar nekaj časa. Imate nove okoliščine, kjer je močna konkurenca za energijo strani imperialističnih sil. Nobenemu ni tajnost, da, je tukaj združene, da so tukaj združene države Amerike, tudi druge sile. Rusija želi tudi tukaj doseči nek napredek, Afganistan ni daleč. Tako da strinjam se z vami, gospod predsednik in gospod Morel, da je položaj v državi tak, da obstaja grožnja, da se bo ta situacija še razplantela. Torej, moje vprašanje je naslednje. Po vašem mnenju, zakaj so, je prišlo do teh etničnih spopadov v Kirgiziji? Kakšen je razlog za nje? Kako so se razvili? Pravili, pravite, da so bili tukaj neki presedani, ampak kakšno je jedro, kakšna je srčika problema? Drugo vprašanje. Do kakšne mere je ta situacija v Kirgiziji povezana z nestabilnostjo v Afganistanu, po vašem mnenju? Po naših informacijah se nam reč zdi, da situacija postaja bolj akutna prav zaradi spora med Obamo in uh, generalom Krizmo Kristolom v Afganistanu. In zato vas sprašujem, Namreč v prihodnje, malo v bližnji prihodnosti, bodo volitve. V kakšni meri bodo to legitimne volitve, saj prebivalstvo ne sodeluje v tem procesu? In na zadnje, ali imate kakšne številke o beguncih, ki so bili presiljeni zapustiti državo? Nam lahko tukaj imenujete njihovo število. In ali se bodo vsi lahko vrnili? V mednarodnem tisku sem bral, da se številni begunci ne želijo vrniti, ker se bojijo za svoje življenje. Torej se nočejo vrniti. Nekateri bodo ostali v Uzbekistanu, drugi bodo se napotili proti Rusiji. Kakšna je natančna situacija? Gospod predsednik, hvala lepa, gospod Angorakis, sedaj pa tri minute za gospod Nikolaje. Hvala lepa, gospod predsednik. Neizogibno se bo položaj v Kirgiziji poslabšal. To smo sicer lahko pričakovali, kajti od zadju je številno, um, so številni konflikti in zdi se nam, da smo to situacijo nekako ignorirali in prezrli v Evropi vprašala bi, ali imamo kakšno srednjeročno rešitev za to situacijo. Glede na to, da Rusija očitno nekoliko omahuje pri ukrepanju. Čeprav je tradicionalno vedno ukrepala in skušala stabilizirati regijo, ali menite, da tukaj obstaja nek politični konsens glede prisotnosti stabilizacijskih sil v tej regiji? Ali se vam zdi, da bi bilo zaželeno za Evropsko unijo, da preuči možnost, da bi uporabili naše vojne sile? Kako vi ocenjujete situacijo na jugu Kirgizije v regiji okoli mesta Oš? Nekateri so govorili o 800 tisoč ljudeh drugi so tukaj omenjali številko 100 tisoč. V vsakem primeru je situacija zelo resna in si zasluži takojšnji odziv evropskih oblasti, po mojem mnenju. Visoka predstavnica ima tukaj možnost, da okrepi profil Evropske unije. Med drugim tudi tako, da zagotovi finančna sredstva. In še zadnje vprašanje, ali imate kakršne koli informacije glede števila žrtev, ki so podlegli kirgijskim vojaškim silam. Eni pravijo, da teh žrtev ni bilo veliki, drugih pa omenjajo 2000 tovrstnih žrtev. Hvala lepa, gospod Nikolaj. Zdaj bomo dali možnost gospodu Morelu, da se odzove na ta vprašanja, da odgovori in seveda imate v kakšnih deset minut časa. Eh, eh, eh, Hvala lepa vsem poslancem za vaše vprašanja. Na podlagi teh vprašanj bom lahko nekoliko bolj razvil analizo situacije, s katero se bomo morali spoprijemati v dokaj dolgem obdobju. To je problem, ki je se tako hitro razplamtev po tako širokem območju in ima dejansko posledice tudi vdaleč preko um, doline Vagane, ki je zelo pomembna za tranzit. Prav tako je tukaj eksplozivna mešanica prebivalstva in obstajajo tukaj tudi skrbi zaradi vodnih virov, vprašanje infrastrukture za namakanje, za jezove, je prav tako pereče. Skratka, tukaj je veliko dejavnikov, ki lahko povzročajo napetosti. Prav tako ne bi smeli spregledati dejstva, da je blizu te regije tudi Afganistan, kot ste omenili tudi mnogi od vas. Če se odzovem na vprašanje gospoda Peterleja, sprašujete, kako to, da nima Kirgizija neke enotne vizije o tem, kdo so njeni zavezniki del, in kako, da mi nimamo jasne vizije, kdo delijo naša mnenja. Naj bom jasen. Prvotno so obstajale velike pričakovanja od Evrope leta 1992, zlasti v tej mali državi, ki se je kazala kot neke vrste morebitna Švica v centralni Aziji. Seveda pa vas lahko res pretrese, ko vidite, v kaj se je vse to prelevilo, ampak majhni ljudje so dejansko želeli najti svojo identiteto, hoteli so se vrniti k Evropi. In uh, sprejeli smo nekatere specifične ukrepe. Spomnim se programa TACIS, uh, s katerimi smo se hoteli odzvati na potrebe držav, ki niso tako daleč od nas. Nekatere države mejijo na Kitajsko, nismo vedeli, kaj bi počeli z njimi in tam smo kljub samo organizirali določene programe, ampak morda ti programi niso uh, odgovarjali potrebam Kirgizicem. Le ena država članica Evropske unije pa je odprla uh, veleposlaništvo v Kirgiziji. To je treba tudi vedeti. Več držav je odprlo veleposlaništvo v sosednjih državah. Ampak imeli smo, tam imamo sedaj le dve veleposlaništvi, nemško in francosko. In tudi delegacijo Evropske unije imamo tam, ki pa jo sestavljajo projektni vodje država v centralni Aziji, ki je torej skušala se približati Evropi, ni bila deležna močne prisotnosti Evropske unije. To je treba izpostaviti in to je veljalo dokaj dolgo časa in zaradi tega smo bili manj zmožni delovati na terenu. Ampak ob vsem tem moram povedati, da so bili ti programi utrjeni, Evropska unija je opravila tam določeno delo. Kakšne tri tisoč ljudi živi v tej revni državi, ki uh, sedaj dobivajo določen prihodek iz naslova našega stabilizacijskega programa. Tako da dejansko smo financirali program prihodkov za 3000 kirgizicev. Prav tako smo v večji meri prispevali k stabilnosti države. Očitno ne dovolj, ampak kdo drug pa je imel to vrstno velik program namenjen Kirgiziji. Uh, Naj vas spomnim, da je Evropska unija tukaj povečevala svoje zaveze. Sedaj smo bili bolj metodični. V zadnjih dveh, treh letih smo vzpostavili strategijo sodelovanja s, sred, s Centralno Azijo. Nočem se spuščati v podrobnosti, ampak hočem povedati, da tu določene zaveze smo sprejeli, sprejeli in da pričakovanja tukaj so bila. Sedaj, ko govorimo tukaj o političnih možnostih, ki so izhajale iz vprašanja gospoda Petrleja po predsedniško usmerjenih sistemih so se kirgizici odločili za ustavo, ki ni parlamentarni režim sam po sebi. To pomeni, da sedaj skušajo razlikovati med sabo in svojimi sosedi. Skušajo doseči nekaj, kar bo drugače. In sedaj pravzaprav gredo v smeri te uh, mešanega sistema, kot bi ga mi imenovali če hočem jo tam otrditi svojo identiteto, seveda potrebujejo um, parlament, hkrati pa imajo par, uh, predsednika oziroma morajo imeti predsednika, ki bo izvoljen splošno volilno udeležbo. Skratka, tu ni najpomembnejše, kakšne pridevnike uporabljamo, ampak glavno je, da se skušajo doseči uravnotežen sistem s primernimi uh, ukrepi preverjanja in uravnoteženja, ki bo dejansko deloval. To, kar je oprit tega pristopa, je naslednje. Omenil sem kirgijski uh, cikl, kjer imate demonstracije na cesti, potem politične in družbene interesne skupine, potem tudi originalne klane, družine, ki prosegajo v ta proces in potem vse to um, ovira politično stabilnost. Če boste lahko pričakovali kakšen element, ki bo prispeval k stabilnosti, je ta element vsekakor parlament. Skozi parlamentarni sistem to lahko dosežete, če boste imeli nekoliko bolj sorazmeren volilni sistem. In to sedaj skušajo doseči z nacionalističnimi. Eh, kandidati, bodo lahko število kandidatov z 200 eh, morda znižali na kakšnih 68. To so te reforme, ki jim oni sledijo in ki jih mi podpiramo. Te reforme bodo sedaj dane na referendum. Vlada skuša zagotoviti, da bodo lahko glasovali vsi prebivalci države. To bo zelo širok proces, potem tega bomo seveda spremljali z opazovalno misijo. Toliko v odgovor gospodu Petrleju. Sedaj pa gospod Vigo, glede Uzbekistana in ref, eh, peguncev. Tukaj bodimo posem jasni in mislim, da bom s tem lahko odgovoril tudi na druga vprašanja. Ocenjuje se, da je okoli 400 tisoč ljudi takih, ki so bodi si razseljeni ali pa begunci. Begunci so tisti, ki so prečkali mejo po definiciji, mejo z Uzbekistanom. Džalalabad in Oš sta le nekaj kilometrov od meje, skratka, ta sta zelo uh, lahko dostopna. Imamo tukaj dolino uh, in pravzaprav je ta dolina vegana sedaj razdeljena med tremi državami. Tako da imamo kakšnih 100 tisoč beguncev, ki je prečkalo eh, mejo. Večinoma so to stareli ženske in otroci, ki so zapustili svoje domove in se zaupali v skrb mladim moškim in mladim družinam. To je neke vrste sistem samoobrambe med vasmi in skupnostmi, kjer so uzbeki v večini. Kakšnih deset tisoč, nekaj deset tisoč eh, se pričakuje, da se jih bo vrnilo. Govoril sem danes z predstavniki z UNHCR, ki bodo največ eh, pravilnih številk verjetno imeli na razpolago in oni ocenjujejo, da od 400 tisoč ljudi, ki vključujejo torej razseljene in begunce, eh, da se že od teh 400 tisoč skuša 35 tisoč vrniti domov. Zdaj ne vemo, koliko jih je na uzbeški strani meje, koliko jih je še vedno znotraj Kirgizije, ampak glavni dejavnik bo, da jih čim prej znova vrnemo na domove. Ko gre pa za takojšno humanitarno pomoč, pomoč v izrednih razmerah, ta se očitno zagotavlja. Ljudje jo dobivajo na obeh straneh meje, mednarodne organizacije in nevladne organizacije, po mojih informacijah, so se lotile dela. Imel sem nedavne stike z njimi, ki pravijo, da delajo v dobrih stikih, da so tudi uh, zadovoljne s sodelovanjem oblasti in tudi ključna točka v Uzbekistanu tukaj uh, je Andijan, kjer se ta moč, pomoč razdeljuje. Prej so tukaj morali delovati prek UNDP ali prek UNICEF-a, zdaj pa UNHCR ima tam svoje ekipe na terenu in nekako um, prenaša, prevaža dobavo tega materijala na ustrezen način. Tako da ključna uh, organizacija tukaj zdaj je UNHCR, ta deluje, zna, z njo tudi Rdeči križ, zdravniki brez meja in še številne druge organizacije. Torej, možnosti za delo so. To se je vse določilo v sodelovanju z oblastmi. V Uzbekistanu strukture delujejo, tako da tam ne vidimo večjega problema. Nekaj časa je bila sicer meja zaprta, razlog za to pa je bil, da je bila njihova absorpcijska moč presežena glede na obseg prebivalstva, ki se je um, selilo. Toliko, kar zadeva dogajanje na uzbeški strani meje. Seveda so stvari nekoliko bolj kompleksne. Um, opozicija je nekoliko šipka in tudi v Ošu in Džalala Badu se sedaj stvari nekoliko normalizirajo. Vlada znova ohranja oziroma spostavlja linijo oblasti. Gospod gospa Otunbajeva je prevzela vlogo začasne predsednice, pri tem je bila zelo pogumna, kaj ti stvari so bile zelo nevarne. Gospa je obiskovala bolnišnice in druge in skušala znova prevzeti nadzor nad situacijo skupnosti sta bili ločeni na zelo resen način, ampak eh, barikade, ki so skupnosti ločevale, so sedaj bile odstranjene. Morda to ne v zadovoljstvo policije, ampak sedaj se normalno gibanje znova vzpostavlja. Ošo danes že vozijo avtobusi, ne pravim, da so stvari povsem normalne, ampak pravim, da se počasi normalizirajo in ponovna izgradnja tukaj je sedaj ključnega pomena. Potem je bilo še dodatno vprašanje, gospod predsednik, glede prisotnosti stabilizacijske sile. Gospa Nikolaj je postavila to vprašanje. Tako daleč še nismo, nismo še sprejeli to vrstne odločitve, to mora sprejeti varnostni svet. Vidite, da je Rusija tukaj previdna. Direktno pa lahko ukrepamo pri politični, humanitarni podpori. Evropska unija tukaj je prevzela direktne zaveze ampak kar zadeva varnosti, nismo tako izmožni ukrepani. To odločitev mora sprejeti uh, Dunaj, torej um, varnostni svet. In potem je to pomemben koncept. Sedaj pa gospod predsednik, hvala lepa gospod Morel za vaše odgovore. Še dva poslanca sta vprašala, sta prosila za besedo gospa Gomeš in gospod Palecki, eh, vsak ima dve minute in potem vas prosim, da še odgovorite na ti dve vprašanje in potem bomo končali za razpravo. Gospa Gomeš, izvolite. Hvala, gospod veleposlanik. Torej, če prav razumem, OVS e bi morala po vašem mnenju prevzeti vodilno vlogo pri ukrepanju. Torej, če menite tako, kaj bi morala potem početi Evropska unija? Bi morali zahtevati od Varnostnega sveta Združenih narodov, da podpre varnostno misijo, ki bi vključevala OVSE in Evropsko unijo skupaj z državami v regiji, še zlasti z Rusijo. Bi vas lahko vprašal, zakaj menite, da je Rusija omahovala pri odzivu? kaj se je tako stežka odzvala na zahteve začasne predsednice, le deloma se odzvala na njene prošnje. In če sedaj pridemo na Kitajsko, čeprav razumem, je Kitajska zaprla svoje meje. To seveda pomeni težave za trgovino s Kirgizijo. Kakšno vlogo bi lahko odigrala Kitajska in dolgoročneje? ali bi lahko našli kakšno rešitev v smislu sprave ob teh mejah. Kajti vemo, da so pred nekaj leti bile te meje spremenjene v prid Kitajske, če smo iskreni. Hvala lepa, gospod, gospa Gomez, pa gospod Palecki za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Zanima me vaše mnenje o tem, kaj menite, da bodo ti tragični dogodki v Kirgiziji vplivali na stabilnost regije? Kako bodo vplivali na stabilnost Centralne Azije, na uh, Kazahstan, Tadžikistan, Urkmenistan? In kaj menite, da je tukaj vloga radikalnega islama? Kako je radikalni islam prispeval k dogodkom v tej regiji? Hvala lepa pa za vaše vprašanje, sedaj pa gospod Morel v odgovor. Hvala. Zelo kratko bom odgovoril na ti dve vprašanji. Kar zadeva vse, vse čas pravim, da koordiniramo naše dejavnosti z gospodom Kubičem, posebnim oposlancem Združenih narodov, ki je zauzel svoj urad v tem, tej regiji. Imamo tudi veleposlanika Ovse, ki je posebni poslanec za krizo v Kirgiziji. In jaz sem tam zastopal Lady Ashton, tako da dejansko usklajujemo svoje dejavnosti. Prvi sestanek obiške, ko smo imeli tri dni po tej dramatični dogodkih, tako da dejansko govorimo v en glas in smo vse čas v stikih. Tako da tukaj ne izbiramo, izbiramo med eno, drugo ali tretjo organizacijo, temveč si poskušamo razdeliti naloge. Skušamo dejansko preprečiti vsakršno prekrivanje. Ne želimo, da bi si bili na poti, ne želimo, da bi počeli uh, iste stvari in ne želimo, da bi prišlo do kakšnih nasprotovanj med nami oziroma da bi delovali v nasprotju. Uh, Skratka, mi si izmenjujemo informacije, naše ocene, tako da imamo tukaj nedavno mnenje, ki ga skušamo posredovati in vsak izmed nas pri tem izkorišča vire, ki jih imamo na voljo in skušamo opravljati na inteligentni način svoje naloge. Kar zadeva policijskih sil in varnostnih sil, nadzor vlade nad eh, obroženimi silami se znova vzpostavlja to bi najhitreje lahko zagotovila ovse. To se sicer še vedno analizira, ampak študije, ki so bile izvedene, se sedaj preučujejo na višjih ravneh. Sedaj govorimo o misiji kakšnih stotih ljudi in petdesetih ljudi, ki bi bili rezerva in ki bi lahko podprli policijske sile torej ne, da bi sami ukrepali na kraju samem, temveč da bodo tam in pomagali znova vzpostaviti mir. Bodimo jasni tukaj. Neke vrste žandarmarija in varnostne sile so to in ti bi v statusu kaosa, ko je oblast izgubila nadzor nad situacijo in ni več obvladovala oblasti oziroma eh, nadzorovala situacije. Je bilo veliko policistov med temi nemiri ubitih. Tako da bilo je veliko mm, nemiro, bilo je neka, eh, vse skupaj nekako v rasulu, sedaj vlada znova ponovno spostaviti nadzor nad dogodki in mi smo tukaj lahko v pomoč. Evropska unija, države članice pomagajo Kirgiziji in tudi se v en glas oglašamo znotraj razprave o vse. Potem je gospa Gomeš vprašala, zakaj je bila drža Rusije tako zadržana. Kot prvo smo čutili v razpravi, da obstajajo razlike v mnenjih, obstajajo kolektivni napori, ki se osredotočajo na to, da bi se izognili brutalnemu maščevanju. Videli smo, da je to prva stvar, ki se, mor, ki se jim moramo izogniti, kajti s tem bi bila situacija le še slabša. Tako smo morali nekako zamejiti tveganje oziroma nevarnost državljanske vojne. Gospod Bakijev se je napotil v Belorusijo. Gospod, veste tudi, kako se je na to odzval gospod Lukašenko, ko je Bakijev pošiljal sporočila iz Minska, je bila razprava odprta. Potem je gospa Otunbajeva po drugi stopni krize, ko je prišlo do nasilnih etničnih uh, sporov na jugu države, se vrnila v Rusijo in ruska re, eh, rešitev je, ruš, ruski odziv je bil, da je to treba rešiti v smislu varnostne strategije skupnosti neodvisnih narodov. Tako da pravzaprav je to nekaj, kar ni um, pravzaprav vključevalo njih. Ampak ta strategija pomeni, da država ne, oziroma da ta strategija ne ukrepa, uh, pod okvirjem um, teh določb, ki jih ima. Kar zadeva Kitajske, ta je zelo tiha, ko gre za te razmere od aprila. Ko, so, ko se premikajo te velike skupine ljudi, so bili napadeni tudi različni kitajski poslovni prostori. Zaradi tega je prišlo do frustracije, do nemirov tudi med tem prebivalstvom. In to je vse skupaj zelo občutljivo, kot si lahko predstavljate. Kitajska je bila tukaj prej sicer bolj prisotna, skušala je zaščititi svoje državljane na jugu. 30 tisoč Kitajcev je bilo evakuiranih iz območja Oš. Kitajska meja sama po sebi ni bila zaprta, ampak zaenkrat so prekinili glavne trgovinske tokove, ki so uh, pomagali, da se je blagostanje širilo po vsej regiji prek doline Vegana. Toliko v odziv na vaše vprašanje. Gospod Palecki, vaše vprašanje je bilo, kaj zadeva regijo in sosede. Kazahstan je skušal tukaj igrati določeno vlogo v svoji funkciji sosede in hkrati tudi zato, ker trenutno predseduje OVSE. Torej, nedvomno, Kazahstan tukaj je akter, kot sem že omenil, so zagotovili enega od treh posebnih poslancev, smo vse čas v stiku, poskušamo uh, spremljati situacijo in se obveščati. Kazahstan kot soseda je zaprl svojo mejo in to je povzročilo probleme, kajti to je pomembna, glavna bi, prehodna točka na sever države. Ta meja je sedaj deloma odprta vsaj za vsakodnevno blago, vendar pa se ta situacija še ni v celoti rešila in to je občutljiva točka med kol, eh, sosedami. Uzbekistan, tam sem skušal opisati trenutni položaj, meja je pod nadzorom dovoljujejo beguncem, da se vračajo oziroma da prihajajo v Uzbekistan in poskušajo poskrbeti za njihovo vrnitev. Ampak kakšna so tveganja tukaj, naj vam skušam pojasniti. Nam uzbeške oblasti so začele ustavljati uzbeške državljane na meji, ki so skušali prečkati to mejo. in ki so skušali braniti svoje brate, ki predstavljajo manjšino v Kirgiziji. Tako da tukaj dejansko obstajajo eh, nevarnosti, da se bo eh, celotna situacija še razplantela. V Tadžikistanu za te probleme ni bilo posebne pozornosti, ampak seveda vemo, da Tadžikistan pomeni državo, prek katere vstopajo določeni ekstremistični destabilizacijski elementi gverilna vojna, gverilska vojna logika in islamska gibanja prečkajo prek tega območja. Različni tadžikistanski in vaziristanski begunci, ki so bili v Tadžikistanu, vedo, vedo, da tukaj poteka trgovina z drogami, trgovina z eh, orožjem in eh, ti pravzaprav niso zelo izbirčni pri tem, s kom trgujejo. Tako da to dejansko je krizni dejavnik. Če torej povzamem, šipki družbeni položaj v Kirgiziji, krhka narava oblasti in oblastnih struktur, kot tudi odziv konflikta v Afganistanu v obliki teh gerilskih gibanj in uh, trgovine z drogami so izkristalizirali to situacijo. To smo sicer lahko pričakovali. Zaenkrat je stabilizacija stabilizirana v teh krh, krhkih mestih, kot sta Oš in Džalalabad. Naj še enkrat ponovim da mednarodna pomoč se zagotavlja in tudi v teh težkih okoliščinah govorimo o ponovni izgradnji, o vračanju ljudi in o spravi, kajti le na ta način bomo lahko preprečili, da bi se situacija izrodila in nam ušla izpod nazora. Evropska unija in eh, sosedi smo torej vse čas v stiku z glavnimi akteri, partnerji in organizacijami, prizadevamo si v Centralni Aziji v zadnjih letih vsekakor zasledovati določeno strategijo in upamo, da bomo na podlagi te strategije lahko dosegli boljše rezultate, kot so bili pred nekaj leti. Hvala lepa, gospod Morel, vaš čas je s tem potekal, pravi gospod predsednik. Ta izmenjava mnenja je bila dejansko zelo koristna in zanimiva. vendarle pa vidimo, da obstajajo neki žarki upanja. Hvala vsem poslancem, ki ste se odeležili te razprave. Zahvaljujem se tudi uzbeškemu veleposlaniku, ki nas je danes dopovdan spremljal. Žal mu ne morem dati besede. Vsekakor pa mi je bilo rečeno, da nam bo tudi poslal dokument v pisni obliki, v katerem bo opisal težke okoliščine, v katerih se je znašla njegova država, ko skuša obvladati 200, 300 ali celo 400 tisoč beguncev iz sosednje države. Tako da to bo vsekakor v naš razmislek, tako da bi na podlagi tega dokumenta lahko ustrezno uh, ukrepali in se spopadli z uh, humanitarno krizo. Sedaj imamo še pet minut odmora, potem pa imamo razširjeno predsedstvo. Vidim, da koordinatorjev glavnih pričnih strank še ni tukaj z nami.